in s tem začenjamo z današnjo sejo. Sklepe koordinatorjev z včerajšnjega sestanka ste dobili, če ne boste imeli kakšnih ogovorov do 15. ure, bodo ti sklepi sprejeli, sprejeti. Zdaj pa prihajamo na glasovanje. In sicer gre za čezmejno izmenjavo podatkov o varnosti v cestnem prometu, poročevalka je Ines Jana Sender. In prihajamo na glasovanje o tem dosjeju. Najprej bomo preverili, kdo je danes tukaj in kdo bo glasoval. Glasujte, prosim. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Alles, alles okay. Vse je v redu. Manchmal im Leben gibt es schöne Überraschungen. Včasih smo prišli tudi prijetnim presenečenjem življenja. Ja. Torej, z dvigom rok bomo glasovali, amandma ena, kdo je za? Oziroma enajst, kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog sprejme je 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 5. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 8. Za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 Also, jetzt ist gut. Vedno je prišel ravno z pravega kota. No, zdaj je vse v redu in s tem zaključujemo glasovanje. Rezultat je 44, tisti, ki so glasovali, 36 za, za ja, proti 5 in 3 vzdržani glasovi. S tem je dosje sprijet. Zahvaljujem se poročevalki. Zdaj prihajamo k zakonodajni resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Votis geschlossen. Konec glasovanja. 44 haben abgestimmt. 44 je glasovalo, 34 za, 7 proti, 3 vzdržani glasovi. zdaj moramo glasovati še o pogajanjih svetom. Ponovno elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 35 dodanih glasov, 35 za, 7 proti, 1 zdržan glas. Sprijeto torej. Jetzt kommt die nächste Abstimmung. Zdaj pa k naslednjemu glasovanju. In sicer glede zavrnitve klasifikacije hudih prometnih prekršov v cestnem prometu in s tem povezanimi resolucijami. Glasovalne seznami imate tukaj, najprej od ELS in SND. Kdo se strinja s to resolucijo. Kdo je proti? No, bomo to preverili še elektronsko. Abstimmung ist eröffnet. Glasujte, prosim. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 31 za, 11 proti, 2 zdržana glasova. S tem je resolucija sprejeta, ostale resolucije postanejo brezpredmetne. So, das waren die votes. To je bilo torej glasovanje. Also, Zdaj bomo za trenutek prekinili našo sejo, da se nam pridruži komisarka Bulc. Nehmen Sie Ihren Kaffee aus. Ja, ja. Okay.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 Prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko začnemo. Ja, prehajamo torej na naslednjo točko našega dnevnega reda ki je izmenjava mnen s komisarko Violeto Bulc, ki je tukaj z generalnim direktorjem gospodom Mačadom. Veseli nas, da ste se nam prvič pridružili v našem odboru. Prisrčno pozdravljeni. Pozdravljam tudi skupino novinarjev iz Avstrije, ki jih je povabila gospa Šmit. Prisrčno pozdravljeni v našem odboru. Danes je zelo zanimiv odbor. Saj je z nami prvič komisarka Bulc po svojem imenovanju za komisarko. Gospa Bulc, beseda vaša. Že, hvala lepa. Good morning, everyone. Dobro jutro vsem skupaj. In lepe pozdrave tudi moje celotne ekipe. Slišala sem, da ste že imeli že vzmedljivo jutro in upam, da bomo lahko nadaljevali na zelo konstruktiven način ta dopoldan. Zelo sem veselila, da vam lahko predstavim nekaj mojih povdarkov in da komentiram dogajanja v zadnjih eh, tednih. Ko pravim, da je resnično veselje biti z vami, sem iskrena in prav tako zelo upam, da bomo plodno sodelovali v naslednjih petih letih. Kot se boste verjetno spomnili, sem med zaslišanjem pred skoraj šestimi tedni, zdi se mi že cela neskončnost, da sem se zauzela, da bom tesno sodelovala z vsakim od vas in da bo eh, sama in tudi moja ekipa na voljo za izmenjavo informacij o aktivnosti, ki so v moji odgovornosti. V Strasburu smo imeli zelo konstruktivni sestanek in upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Najpomembnejša motivacija za me, da se srečujem z vami, je, da razvijemo neko zaupanje, da ugotovimo, da smo vsi na isti strani in da čas, ki ga vlagamo v pripravo različnih dokumentov, da ta čas resnično pripelje do uspešnega konca. Škoda bi bila, če bi izgubljali ali porabljali preveč časa, potem pa ne bi uspešno zaključili projektov. Zato sem bila še posebej vesela, ko sem se lahko odzvala na današnje vabilo, na vabilo na današnjo sejo gospoda Kramerja, k izmenjavi mnen o investicijskem programu, ki ga je komisija sprejela prejšnji teden, sploh posledice za prometni sektor. Naj izrazim popolno podporo načrto 315 milijard evrov, katerih cilj je spodbujati zaposlovanje in rast. Zato, da bi nekako strukturirano predstavili na prednosti za prometni sektor, naj zadev razdelim na tri stebre, na katere se nanaša teh 315 milijard. Prvo je vzpostavitev novega Evropskega sklada za strateške investicije ali drugače povedano, gre za denar. Potem gre za vzpostavitev verodostojnega vrstnega reda projektov, povezano z ustrezno programsko podporo. To je izjemno pomembno. Potrebujemo dodatno podporo za sisteme. Saj se zelo dobro zavedamo, da brez dobrih sistemov ne bomo imeli dobrih projektov. Ta drugi stebr je izjemno pomemben, ne samo za projekte same, temveč tudi za te projekte podpore programe podpore. Tretji stebr pa je ambiciozni načrt za izboljšanje investicijskega okolja. Veste, da je to pomembno. Če ne bomo imeli predvidljivega in stabilnega investicijskega okolja, se zasebni vlagatelji ne bodo odločali za financiranje projektov. Denar, vrstni red in pa ustrezni regulativni okvir. Zdaj se bomo sredotočili na te tri elemente ter povdarila njihov poseben pomen za prometni sektor. In upam, da bom svoj entuzijazem lahko uspešno prenesla tudi na vas. Potrebe po investicijah na področju prometa so ogromne. V skladu z študijami, ki so bile izvedene na devetih evropskih koridorjih, je potrebnih investicij za več kot 75 milijard evrov vsako leto. In to samo na koridorjih, ki so del omrežja TNT. Kar pomeni, da svojega dela še nismo opravili. Čeprav se zdi 250 milijonov za projekte veliko, še več pa nas čaka. Še posebej so potrebe visoke pri čistejših oblikah eh, prometa, pri železnicah in eh, celinskih vodnih poteh, kjer moramo rešiti eh, problem manjkajočih povezav in oskih grl, tako da bi dobili bolj učinkovit transportni sistem. Potrebna infrastruktura za čistejši pogon v transportu, kot naprimer Eh, polnilnice za električna vozila ob celinskih vodnih poteh, eh, uporaba utekočinjenega plina in eh, izgradnja ustrezne infrastrukture v pristanišči. Te zadeve moramo rešiti tako, da bomo prebrodili ta uh, začarani krok. Investicije so potrebne tam, kjer imamo največje obremenitve prometa in največje emisije. Infrastruktura in eh, vozni park mora biti izboljšan. Potrebujemo pa tudi ustrezne investicije za spreme evropskega transportnega sistema in njegovo prilagoditev na potrebe 21. stoletja. Inteligentni prometni sistemi se morajo uvajati na evropski ravni tako, da čim bolje izkoristimo obstoječo in bodočo infrastrukturo in da razvijemo prometni sistem, ki bo resnično izpolnjeval potrebe uporabnikov, državljanov in podjetij. Novi Evropski sklad za strateške investicije, vzpostavljen v partnerstvu z Evropsko investicijsko banko, je še posebnega pomena za prometni sektor. Saj bo ponujal nove priložnosti za financiranje eh, potreb, ki sem jih pravkar izpostavila. Zelo pomembno je vedeti, da če bomo dopolnjevali, ne nadomestili instrumente, ki so že na voljo, kot naprimer instrument za povezovanje Evrope, kohezijski skladi in posojila Evropske investicijske banke, kjer je eh, prometni sektor že eden od eh, glavnih koristnikov, da bo to samo koristno za vse. Imamo kapaciteto 21 milijard evrov za jamstva in takšni instrumenti bodo namenjeni bolj tveganim projektom, kot so tisti, ki jih trenutno financira Evropska investicijska banka. To bo prispevalo tudi k določenim vrstam investicij, ki nimajo dostopa do evropskih sredstev in evropskih nepovratnih sredstev oziroma samo omejen dostop, ki ne ustreza njihovim potreba. Naprimer, opremljanje prevoznih sredstev z inteligentnimi transportnimi sistemi, ERTMS, CESAR, eh, hitre polnilnice za električna vozila, če jih omenim samo nekaj. Sretočali se bomo na najbolj zrele projekte, ki jih je mogoče izpeljati v naslednjih tre, trih letih. Instrument za povezovanje Evrope, kateremu se mnogi od vas eh, prispevali, bo uporabljal novi investicijski sklad za uporabo inovativnih finančnih instrumentov. Ti finančni instrumenti v novem skladu bodo lahko pokrili širša tveganja in omogočali večje ravnotežje ter spodbujali večje investicije. In sicer v razmerju 1 proti 15, včasih celo več. Ne bom zelo jasna, kar zadeva to. 10 odstotkov proračuna CEF, ki prispeva v evropske garancije, ne pomeni nobenih spremen pri prioritetah eh, omrežja TNT in instrumenta za povezovanje Evrope. Tukaj torej ne bo nobene spremembe z močnim proračunom. V CEF-u bomo imeli na voljo dovolj posojil, ki se ne bi za projekte, ki se ne bi mogli drugače izvesti, še posebej za velike čezmejne projekte in odpravo oskih grl v koridorih TNT. Na ta način bo moč pridobiti pomoč eh, tako iz CEF-a, kot tudi iz novih finančnih instrumentov kar bo državam članicam omogočil tudi, da te projekte izključi iz kalkulacije nacionalnega zadožitve in deficita, zaradi tega, ker bodo na voljo jamsta, ki bodo zagotovila zasebne investicije. Gospod in gospodje, drage kolegice in kolegi, naš novi investicijski program se ne ukvarja samo z mobilizacijo dodatnih finančnih sredstev, gre tudi za identificiranje pravih projektov in eh, ponudbo ustrezne tehnične podpore, ki jo potrebujejo, zato da bi jih razvili do ustrezne zrelosti. To bo eden na glavnih izzivov, s katerimi se bomo srečevali. Ne bojim se za denar, ampak bojim se za projekte. Tukaj bomo morali še marsikaj postoriti. Določiti moramo torej projekte, ki ustrezajo našim trem osnovnim kriterijem. Prvi, To mora biti projekti z jasno dodano vrednostjo Evropske unije. Projekti, ki podpirajo cilje Evropske unije v smislu eh, pametne in čiste mobilnosti. Včeraj zvečer smo imeli čudovito prezentacijo novega svežnja eh, pri pomorskem eh, prometu, ki jasno kaže, kako lahko spostavimo to dodano vrednost, če povežemo znanje infrastrukture in prizadevanja vseh držav članic tako da upam, da bomo imeli še veliko takih projektov. Drugi kriterij za projekte je, da mora biti projekti ekonomsko vzdržni in z visokimi rezultati na področju socijalno-ekonomskih faktorjev, to se pravi zaposlovanje. In na tej točki bi spodbila vse nas, da vzpostavljamo inteligentne na delovna mesta. In edini način, da to storimo, je, da izboljšamo trenutno situacijo. Tretji kriterij. Projekti morajo biti dovolj zreli, da se lahko začnejo najkasneje v treh letih. To sem prej že omenila. Ti kriteriji, torej dodana vrednost, socialno-ekonomski rezultati in da se lahko začnejo v treh letih. To so glavni kriteriji. Prepričana sem, da prometni sektor lahko ponudi ustrezne projekte, ki prinašajo socio, socialno-ekonomske in finančne prednosti. Ne začenjamo iz ničle, ampak samo pospešujemo celoten proces in čistimo ta vrstni red transportnih projektov. Število projektov za naslednje tri leta ocenjujemo v višini 100 milijard evrov investicij strani komisije, pristanišča, ustrezne železniške proge, razvoj oziroma predelava kanalov, avtoceste, ITS in čiste tehnologije. So ustavljena je bila že skupina, delovna skupina v Evropski investicijski banki za izbor projektov v skladu z temi tremi kriteriji. In eh, velika večina teh projektov se nanaša na transportno infrastrukturo. Pobuda italijanske, eh, pred, italijanskega predsedovanja, poročilo Christophersen, ki bo uradno predstavljeno jutri, tukaj pa že vam lahko povem, da obstaja. To poročilo je prav tako eh, ugotovilo projekte oziroma določilo projekte, okoli koridorjev TNT, ki so primerni za investiranje iz Evropskega strateškega investicijskega sklada. Projekti, ki jih je vnaprej določil gospod Kristofersen skupaj z evropskimi koordinatorji Karlom Sečijem in Kurtom Bodvajgom. Nekateri koridori in manjkajoče infrastrukturne povezave, naprimer med Varšavo in Talinom in dostop do pristanišča v Barceloni ali pa tudi uh, dodelava pristanišča v Kilu oziroma kanala v Kilu. Potem imamo možnosti razvoja v pristaniščih Dublin in Valeta. Potem imamo tudi projekte urbanega transporta, naprimer bruselski načrt urbane mobilnosti ali Eh, metro v Parizu ali pa elektromobilnost in njegova infrastruktura v Češki republiki. To so konkretni projekti, ki smo izbrali iz eh, vseh držav članic. Gospod eh, predsednik, spoštovane članice in člani odbora, gospod in gospodje, investicijski načrt predstavlja veliko priložnost, vendar moramo biti previdni in poskrbiti, in se zavedati, da bomo imeli javno in zasebno partnerstvo samo, če bomo vzpostavili ustrezni regulatorni okvir. In to je naša naloga. Zato, da privabimo investitorje, moramo zmanjšati birokracijo Od... in naredimo sistem tako skromen, kot je lahko, ki bo omogočal jasna pravila. Zato se še posebej zauzemam za pobudo REFIT, pri čemer moramo upoštevati ekonomske, socialne in okoljske vplive. Verjetno ste opazili, da je predsednik Juncker omenjal še posebej tri transportne pobude, ki jih je omenjal v predstavitvi investicijskega načrta prejšnjo sredo gre za železniški sevežen, gre za enotno evropsko nebo in Bluebelt inicijative. To je nujno potrebno zagotoviti za povečanje privlačnosti transportnega sektorja za investicije. In to so tudi moje osnovne prioritete. Zavedam se, da ste se s tem ukvarjali v parlamentom, tako z železniškim z železniškim svežnem, kot tudi SES-2+. To bo tudi na dnevnem redu sveta jutri. Če bi prišla po jutrišnjem, bi lahko že poročala o rezultatih. Na vsak način pa moramo spodbujati svet, da tukaj okrepa in da začnemo z pogajanji, tako da lahko z zakonodajnimi procesi zaključimo naslednje poletje. To je torej moja želja. Gospod in gospodje, Spostavljanje ustreznega regulatornega okvirja je odgovornost, kot sem že omenila, evropskih institucij, kot tudi držav članic. To vključuje tudi vzpostavljanje ustrezne infrastrukture za plačevanje. Spostaviti moramo načela, da plača uporabnik in osnaževalec. Zagotoviti moramo, da se prihodki iz infrastrukture reinvestirajo v infrastrukturo. Tega trenutno nimamo zagotovljenega. V tem smislu naj povem, da si bodo člani vašega odbora želeli, da se opredelim do nemškega načrta za uvedbo cestnin. In to moram takoj razjasniti. Naj vam takoj povem svoje mnenje glede tega. Ker zadeva to specifično vprašanje in nasprotjo z pobiranjem cestnin za težka vozila v okviru direktive Eurovinjete, države članice ne prijavljajo osnutkov svojih zakonov komisiji. Komisija bo lahko uradno stališče zauzela šele, ko bo zakon sprejet, tudi pri kompatibilnosti cestnine za osebna vozila. Skaj, kako bo zakon potrdil nemški parlament. Na tej stopni eh, lahko podarim samo naslednje. Komisija popolnoma podpira načelo, da plača uporabnik Komisija pa bo ostala pozorna na to, da se to izpelje tako, da so spoštovane evropske pogodbe in načela v evropski pogodbi, vključno z načelom nediskriminatornosti. Ne moremo sprijeti nobenega kompromisa glede tega in prepričana sem, da Nemčija to tudi zelo dobro razume seveda bodo naše službe v tesnem steku z nemškimi pristojnimi organi in ponudile vso sodelovanje, ki bi ga ti organi potrebovali. Ko se morda slišali v novicah, smo že imeli zelo pozitiven sestanek z nemškim ministrom glede te teme. Kot sem že povedala, se zauzemam za sodelovanje z vami v duhu vzajemnega razumevanja In prav tako sem seznanjena z glasovanjem, eh, ki ste ga imeli pred mojim prihodom. Seveda so nas o tem obvestili. Tukaj gre za eh, resne prekrške v cestnem prometu. To je akt, ki ga je predlagal moj predhodnik gospod Kalas. Povedali so mi, da je bilo to besedilo predmet eh, intenzivnih pogajanj med državami članicami v zadnjih dveh letih in komisija je storila vse, kar je bilo v njeni moči in v zakonskem okviru, ki smo ga imeli na voljo. Seveda sem pripravljena na to pogledati ponovno in se soočiti z vašimi pomisliki. Ampak osnovni izzivi za socialno le zakonodajo, je pomanjkanje zakonodaje, ne pa izvajanje zakonodaje. To pomeni, da več zakonodaje na tem področju ne bo pomenilo tudi boljše prakse. Že na zaslišanju sem eh, se zauzela k reševanju tega problema in izogibanju napačnih interpretacij. Zato se mi zdi zanimivo, da zavrnete predlog eh, boljšega izvrševanja in kategorizacije prekrškov. Morda gre res samo za delno rešitev. Pa vendar je to rešitev, ki gre v pravi smeri in zato bi bilo mogoče dobro, če bi jo podprli. Seveda pa spoštujem vaše mnenje in seveda spoštujem izid glasovanja v vašem odboru. In eh, upam, da bomo skupaj še delali na te, tej problematiki. Naj pa povdarim, da je vse mogoče tudi izboljšati. In tega se moramo vsi zavedati. Gospod eh, predsednik, eh, spoštovane gospe in gospodje, v kratkem bi se rada osredotočila na nove pobude, o kateri sem govorila v zaslišanju pred vašim odborom. Rada bi odločno prispevala k prioritetam, ki jih je izpostavil eh, gospod Juncker s svojimi smernicami. Pripričana sem, da lahko transport veliko prinese k gospodarski rasti, ima pomemben potencial tudi na področju zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Je ključnega pomena za povezovanje naših regij, lahko pa prispeva tudi k prehodu na energetsko učinkovito ekonomijo, nizkooglično ekonomijo. Pri vseh mojih pobudah bo glavni cilj izpolnjevanje potreb eh, potnikov. Vedno se bom zauzemala za pravice strank eh, potnikov in podjetij. In se zauzemala za razcvet evropskega prometnega sektorja. Močno verjamem v pomembno vlogo tako tehnične kot eh, netehnične inovacije. Naprimer inovativnih eh, poslovnih modelov, to je primer za netehnične inovacije, kot tudi razvoj inovativnih eh, storitev. In to, ti cili bodo visoko na mojem prioritetnem seznamu. Komisija bo dokončala svoj delovni program za leto 2015 sredi decembra in takrat bom z veseljem poročala vašim koordinatorjem in sicer že naslednjem decembrskem plenarnem zasedanju. Danes večer bom skupaj z gospodom Kramerjem sodelovala v izmenjavi mnen med kolegijem komisije in predsedniki parlamentarnih odborov glede tega programa. Vasili ljubi me, če bi današnja izmenjava pomagala pri oblikovanju našega programa za leto 2015 in bolj nasplošnjega programa za naslednjih pet let. V zadnjem mesecu sem se srečevala z različnimi akterji na področju prometa in poskušala z njimi spostaviti trdne stike, in tudi delovne stike. S tem bom nadaljevala, tako da bi zagotovila, da bomo vsi sodelovali in sicer hitreje in bolje v interesu evropskih državljanov. Prav tako je moj namen, da redno obiskujem države članice in si ogledam, kakšne konkretne posledice imajo naše odločitve, ki jih sprejemamo tukaj v Bruslju na vsakodnevno življenje v državah članicah in kako se razvijajo projekti, ki jih financiramo. Vabim vas, da se mi pridružite, ko bom obiskala vaše države. Upam, da ste slišali moje skreno vabilo k sodelovanju in naj še enkrat povdarim, da se veselim vzpostavljanju kreativnega in dinamičnega, proaktivnega evropskega transportnega sistema skupaj z vami. Vzpostavljanje transportnega sistema, ki bo zanesljiv mehanizem in prispeval k vzpostaviti trdnega evropskega notranjega trga. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Gospa Bulc, za vaše predavanje in tudi za ponudbo dobrega sodelovanja. Tu se strinjamo z vami, tudi mi si želimo z vami v naslednjih petih letih dobro sodelovati s komisijo, kot tudi s svetom, o čemer ste že govorili. Pogajanja pri četrtem železniškem svežnju se še nekoliko vlečejo. Smo pa optimistični in prepričani, da bomo dosegli dobre rezultate varovati moramo okolje, držati moramo Evropo skupaj in hkrati moramo stvariti nova delovna mesta. Še enkrat najlepša hvala za vaš prispevek in za vaš obisk danes. In v prvem krogu bomo poprašali koordinatorje, nekoliko nam zmenkuje časa, zato bi predlagal, da imajo koordinatorji dve minuti časa, potem lahko odgovorite na ta vprašanja. Potem pa se je javilo, bi se vidi še zelo veliko ljudi, ki bodo imeli priložnost spregovoriti za eno minuto in na koncu boste tudi na ta vprašanja dobili priložnost odgovoriti. Gospod Van der Kamp je prvi. Dank u zeer. Gospod predsednik, dobrodošla gospa komisarka, hvala za besedo. V imenu skupine ELS bi gospod Bulc najprej lepo pozdravil. Hvala, da ste prišli na to prvo skupno zasedanje v našem odboru za promet. Vidite, da je dvorana polna. Torej, vsi upamo, da bomo sodelovali uh, skupaj in uh, dosegli dobre rezultate. Zdaj pa vprašanja. Finančna fleksibilnost v investicijskem načrtu gospoda Junkerja. Uh, kako prožen je ta načrt? Zasebna podjetja želijo vlagati. Uh, Vendar pa komisija želi biti tudi udeležena in obstaja skrb, da ko bo prišlo do zasebnih investicij, da eh, se bodo končale subvencije. Upam, da bo oboje ostalo eh, možno. Potem pa majhna in srednja podjetja. Gospod Junker vaš čas pravi, da bi ta podjetja tudi uh, morala biti sposobna vlagati, ampak vsote. Uh, Eh, so pogosto previsoke. Nihče v Evropi eh, ne pričakuje enotnega eh, sistema cestnin, ampak upam, da bomo olajšali pobiranje cestnin po Evropi. Eh, mislim, da bi to lahko naredili veliko bolj eh, enostavno. Eh, upam, da boste pomagali pri tem in spremljali tudi nemško vlado pri njenih dejavnostih. Škoda bi bilo, če bi opustili prvotni načrt. Potem pa še letalski promet. Veliko težav obstaja na tem področju, predvsem, ko gre za konkurenčnost izven Evropske unije. Ali lahko poveste kaj več? kako boste ukrepali v zvezi s tem v naslednjih dveh letih. Mi bi seveda radi ohranili našo letalsko industrijo. Izmail Ertug je naslednji. Dobar dan, gospa komisarka. Tudi v imenu socialistov vam prisrčno pozdravljam in vam želim veliko uspeha v naslednjih petih letih. Mislim, da bomo skupaj že naredili prav. Imam tri vprašanja za vas, gospa komisarka. Prvič, Verjetno najbolj neprijetno, če se morate vračati na temo nemških cestnin za osebna vozila. Finančno ministrstvo je v Nemčiji eh, predložilo tudi študijo, ki pravi, da, nemški, da bodo nemški vozniki bolj obremenjeti za to cestnino. Uh, kar bi bilo v nasprotju s koalicijsko pogodbo v Nemčiji, ampak to se ne bom spuščal. Zdaj imamo osnutek zakona. E, dejali ste, da se ne morete še uradno opredeliti glede tega. Pa vendar, še enkrat bi rad postavil vprašanje. Zdaj je že jasno, da želi Nemčija sprejeti dva različna zakona. Eno, cestina za vse, da bo v skladu z evropsko zakonodajno, potem še nacionalni nemški zakon, v katerem bi prometni davek na vozila znižali za toliko, da bi razbremenili nemške. Eh, voznike. Je to za vas v skladu z evropsko zakonodajo ja ali ne? Tretje vprašanje se nanaša na socialna vprašanja. V vaši misiji ste to tudi zapisali, prav tako ste to jasno povedali na zaslišanju, da se boste borili proti socialnemu dumpingu. Kakšne konkretne predloge v tej smeri imate danes za nas pripravljene? In še eno vprašanje glede načrta v desetih točkah, ki ga je predstavil predsednik Juncker. Tukaj prometni sektor sploh ni omenjen, kakšen pomen ima to področje v komisiji predsednika Junkerja. Hvala lepa. Robert Zile je naslednji. Hvala. Tudi sam bi vas rad eh, pozdravil v imenu moje skupine IKR. E Načrt eh, ste dobro opisali, eh, vse tri stebre, denar, investicije, projekte in tako naprej. 315 milijard je na voljo. Imam pa nekaj vprašanj. E, nekaj let se že ukvarjamo z CEF in pa TNT, da bi ohranili te koridorje in te projekte e, in da bi bolje povezali e, manj naseljena področja z gostej naseljenimi. Z eh, teoretskega vidika je to, kar ste povedali, zelo dobro. Eh, namreč, da bi plačevali uporabniki in eh, onesnaževalci. Ampak ali to pomeni, da bo več infrastrukture v gostej poseljenih področjih, kjer je več industrije, več podjetij in tako naprej. Tudi zasebni sektor se želi lotiti tudi bolj tveganih projektov. Mislim, da je situacija precej tvegana. Eh, deset odstotkov ste obljubili eh, iz novega sklada za CEF. To je tudi tvegano. Ali imate kakšno omejitev, naprimer eh, iz kohezijskih skladov, 10 milijard je bilo obljubljenih za. Eh, projekt, ali lahko mogoče iz novega sklada dobimo 15 odstotkov in eh, ali bodo lokalne in nacionalne oblasti sploh vključene, ali imate odgovore na ta vprašanja. Mislim, da je za veliko članov v našem odboru to pomembno vprašanje. Eh, vprašal bi tudi nekaj o socialnem dumpingu, ampak mi je že zmanjkalo časa, pa se bomo tega lotili kasneje. Hvala. Gesine Meissner, izvolite. Vielen Dank. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa tudi gospa komisarka za vašo predstavitev tega, kaj imate v načrtu. Občutek imam, da se bo Juncker od vas naučil, da brez prometa ne gre nič. In eh, to vidim v vašem entuzijazmu, ki ga potrebujemo tudi kot spodbudo za notranji trg. Brez eh, prometa notranji trg ne more delovati, to mora biti jasno načrt desetih točk je bil omenjen in da tam ni omenjen transport, to je tudi normalno, ampak to bo treba spremeniti. In še konkretne pripombe k temu, kar ste povedali, najprej k investicijskemu svežnju in novimi možnostmi, eh, možnostim za boljše financiranje. In tukaj se je postavljalo vprašanje, ko ste povedali, da se lahko zgodi, da eh, državam članica sploh ne bo treba investirati v določene projekte, se lahko izključijo določene projekte iz svojih eh, dolgov. To ali to pomeni, da se investira samo z evropskimi in zasebnimi, privatnimi investitorji. Eh, in če ja, ali lahko tako financiramo tudi izjemoma cestne projekte, večinoma je to namenjeno železnicam, ampak tudi pri cestah bi se lahko to predstavljali. Drugo vprašanje se nanaša na cestnine, tukaj sem že postavila eh, pisno vprašanje, ali je to, kar predlaga Nemčija, kompatibilno z evropskim pravom. Imam pa še dodatno vprašanje. Zdi se mi, da je to načelo, da plača uporabnik in eh, onesnaževalec pravilno. In če nekdo reče, da nimamo eh, davka na osebna vozila in vse naredimo s pomočjo načela, eh, da plača uporabnik in onesnaževalec, bi bilo to z vašega stališča smiselno. In še eno vprašanje, dejali ste, da se vam lahko pridružimo, če bomo imeli čas, ko boste obiskali države članice. To vabilo se mi zdi super, takšne ponudbe doslej še nismo imeli. Mislim, da bi morali tukaj sodelovati skupaj, da bomo spodbudili eh, konkretne projekte. Nemčija bo zraven in če bo neka država članica preveč opodavljajoča, jo bo treba spodbuditi pri projekti, ki jih potrebujemo. Hvala lepa, me külen. Thank you, Chairman. Thank you. Uh. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka Bulc. Veselim se že našega sodelovanja tukaj v parlamentu skupaj s komisijo in pa sodelovanja tudi v naših domačih državah, če bo to mogoče. E, veselilo me je, ko ste predstavili svoje prednostne naloge. Evropska transportna politika mora postati bolj celovita in bolj koherentna. In zato vas sprašujem, kakšno podporo za vaše delo pričakujete od Evropskega parlamenta? Eh, zelo sem navdušena nad tem oziroma si bom prizadevala za to, da bi naš transportni sistem postal bolj okolju prijazen, bolj učinkovit. Poleg tega se je treba boriti proti podnebnim spremembam in to je ena ključnih Eh, tem, ki nas čaka v naslednjih letih. Malo me skrbi, da eh, ne ukrepamo dovolj hitro in da še vedno pometamo te velike probleme pod preprogo. Po globalnem eh, dogovoru se bo osredotočenost iz industrijskega sektorja prenesla na transportni sektor, ki bo postal glavni vir emisij. To je velik izziv pa vendar pa tudi priložnost za nas. Eh, zelene in pametne transportne politike lahko zagotovijo boljše okolje za državljane, pa tudi za podjetja in delovna mesta. Kako bi lahko bili proaktivni in kako bi izkoristili te priložnosti, ali bo to eh, tudi ena vaših prednostnih nalog v času vašega mandata. Karima Deli je naslednja, izvolite. Euh, lepo pozdravljeni gospa komisarka dobrodošli v našem odboru bom zelo konkretna tole me zanima kaj nameravate čim hitreje storiti torej kako um, transportno politiko vključiti v to konferenco glede podnebne politike sedaj smo, imamo torej Limo, Kop, ampak potem uh, v Parizu čez eno leto ima pa nov Kop, torej konferenca o podnebnih spremembah. Vi kot komisija boste imeli svojo vlogo na tem Kopu, pa tudi v zvezi z eh, Evropsko energetsko unijo je vaša vloga zelo pomembna. Torej, kaj boste sedaj storili specifično, kajti. Transportna politika je zelo odvisna od nafte. Potem pa moramo poštevati še podnebne spremembe in tudi te spremembe se zelo krepijo tudi transportno politiko je treba čim bolj vključiti, naprimer um, v to, kako nafta vpliva na podnebne spremembe. Potem drugo, govorili ste o načrtu za urbano mobilnost, to mislim, da je prednostna naloga. Bi nam lahko povedali nekaj mm, specifičnih elementov s tem v zvezi? Uh, sicer niste govorili o letalstvu, kajti tudi letalstvo, sploh če govorimo o toplogrednih izpustih, je letalstvo zelo obsežen sektor, veliko prispeva k tem izpustom. Ali ste razmišljali o davku na kerozin, na primer, kajti ravno to mislim, da bi bila dobra prioriteta. Potem, ko govorimo o nasnaževanju, eh, dizel, ali je dizel med vašimi prioritetami, in potem ste govorili o teh 300 milijardah evrov iz načrta Juncker, kako lahko sedaj komisija reče, da eh, nekaterim projektom, ki so nekoristni. Pravite, sama se bom eh, osredotočila samo na tiste projekte, ki so um, gospodarsko smiselni. Ampak gledajte, naprimer, Lyon, Turino ali pa kakšni drugi projekti so um, zelo obsežni. Kako boste znižali eksterne stroške, ki jih povzroča transport. Tukaj omenjam hrup, nesreče in podobno, kajti tudi te elemente zunanje um, je treba upoštevati. Lundgren. Hvala lepa, Peter Lundgren. Tako, urfogando, velkomen hit, äh, fru Bulk. Äh, ja, Hvala lepa. Ähm, prisrčno pozdravljeni, gospod Bulc, äh, v našem odboru. Najprej naj povem, da se moramo lotiti tudi tega, kar trenutno zakonsko ne deluje, kabotaža, notranji evropski promet in eh, varstvo evropske zakonodaje. To ne deluje. Pri nas na švedskem imamo sedem delovnih dni kot omejitev, zadeve se prenašajo nas ven, velike špedicije, kot SDS. Odpeljejo tovornjake na Dansko in eh, se tako izognejo, izognejo določenim težavam in s tem se izključuje notranji promet, eh, določilo glede notranjega prometa. Vozniki zaslužijo po 500 evrov na mesec in eh, cel dan se vozijo na okrog in delajo cele mesece brez eh, odmora. To je neko novodobno suženstvo. Nimajo prave hrane, nimajo kje spati, ne morejo se umiti. In eh, uredba o kabotaži nikakor ne deluje in tukaj bo treba nujno nekaj narediti. Imamo tudi ponarejene na vozniška dovoljena, to je ogromen problem. 10 tisoč evrov stane takšno potrdilo na švedskem. Če nekdo hoče postati poklicni voznik. Takšno dovoljenje lahko kupite tudi na internetu, kar je neodgovorno. Ti ljudje sploh nimajo nobene usposobljenosti izobrazbe, nimajo niti normalnega vozniškega dovoljenja, ki bi jim omogočalo, da vozijo tovornjaka. Ni mogoče tukaj nekaj narediti? To je moje vprašanje. Hvala lepa, to je prvi krok in zaključujem seznam govorcev, ki imajo potem eno minuto časa za govor, ampak najprej prosim, da odgovorite na vprašanje koordinatorjev. Thank you very much for... Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja, komentarje. Res me veseli, da se vsi ukvarjamo s temi temami in eh, da ste zelo angažirani. Kot sem rekla na koncu svojega govora, eh, je to gonilo enotnega evropskega trga in tudi eh, gonilo rastin zaposlovanja. Naša odgovornost je, da tukaj opravimo dobro delo. Naj Zdaj poskušam odgovoriti na vaša vprašanja in izražene skrbi. Kolega mi zelo pomaga pri tem, ko si zapisujem vaša vprašanja. Torej, hvala za eh, seznam. Najprej je bilo nekaj navezav na svežen 300 milijard gospod, eh, gospod Van der Kamp je sprožil to vprašanje in za njim še nekateri. Vse, kar lahko povem, je, da ta projekt 315 milijard ne bo vzel denarja nikomor. To je samo nek nov mehanizem. 10 odstotkov smo vzeli eh, CEF-u, eh, torej instrumentu za povezovanje Evrope, kot neke vrste vzvod da bomo eh, zagotovili investicije, ampak samo za projekte, ki so že pripravljeni. V CEF-u je že dovolj projektov, ki lahko eh, kandidirajo za ta sredstva, vendar pa nas čaka še več dela. In zato celo mislim, da bo transport eh, največ pridobil iz tega sklada pravzaprav naj bi nam dodelili kar tretjino sredstev tega sklada. Čeprav vi omenjate Junkerjev načrt, ki ne omenja eksplicitno transporta, pa naj vam povem naslednje. Transport je prisoten povsod eh, v ustvarjanju delovnih mest, eh, v ustvarjanju rasti, eh, pri okolju in tako naprej. Mogoče bi ga morali omeniti kje tudi konkretno in bom videla, kaj lahko v zvezi s tem ukrenem. Ampak eh, vsekakor eh, zelo jasno govorimo o eh, teh temah. Če nas preverite na Twitterju, na Facebooku, boste videli, da smo najbolj aktivna skupina in da res obveščamo ljudi o tem, kako delamo in kakšne so tudi koristi našega delovanja. Ko pravim mi, mislim na vse sodelavce, kaj ti eh, vsi rezultati eh, so posledica našega skupnega dela. Eh, kaj pa naslednja vprašanja? Da, naslednji meseci bodo zelo pomembni za ta projekt 315 milijard. Mi si bomo prizadevali tudi za javno podporo, treba je še izgraditi zaupanje in uh, investitorjem moramo eh, pokazati privlačen načrt. To delo se je šele začelo. Upam, da bomo z vašo pomočjo to dosegli. In naj izkoristim priložnost, da vam povem, da imamo zdaj drugačen mehanizem. Gospod Zile me je tudi vprašal nekaj v zvezi s tem. Imamo kohezijske sklade, ki se jih ne bomo dotaknili. Denarja ne bomo imali iz teh skladov. To je bila odločitev, ki je že bila sprejeta. Imamo mehanizem za obdobje od 2014 do 2020 tam je tudi veliko denarja namenjenega za infrastrukturo in v večini primerov gre za uh, transportne projekte. Ne poznam uh, veli, celotne številke, ampak uh, za Slovenijo uh, je denarja v vrednosti 1,2 milijarde. To je en mehanizem. Potem drugi mehanizem so posojila, čisto klasična posojila Evropske investicijske banke. Uh, ta posojila bodo obstajala še naprej. Verjetno ste slišali tudi za nov mehanizem, eh, ko gre za eh, dolgoročne investicijske projekte, ki bodo trajnostni. To je še en mehanizem in tukaj govorimo o različnih instrumentih za različne vrste projektov. Ta mehanizem 315 milijard oziroma sklad, kot se mu reče, bo uporabljen za eh, tiste projekte, ki so že zreli, ki prinašajo socioekonomske rezultate, ki se lahko eh, začnejo v treh letih. Vendar pa seveda potrebujemo investitorje in eh, zato moramo najprej zgraditi zaupanje. Eh, to se ne bo zgodilo kar avtomatično in tukaj nas zdaj čaka veliko dela. Oprostite, ne bi smela toliko časa poraviti samo za eno vprašanje. Drugo vprašanje je zadevalo letalstvo in pa uh, pravično konkurenco. Komisija je začela z dialogom s posameznimi regijami. Eh, vi ste omenjali mednarodne pogodbe tudi za ljudske države in eh, mi si želimo okrepiti transparentnost in jo tudi zaščititi. In na ta način bomo zagotovili pravično konkurenco. Na drugem srečanju dialoga v Bruslju oktobra letos so se eh, zalivske države tudi zauzele za pravično konkurenco. To je bil majhen korak, ampak dosegli smo ga in eh, nadaljevali bomo s temi razpravami in pogajanji. Eh, načrt smo pripravili skupaj in sicer s ciljem, da ustanovimo posebno delovno skupino za klauzulo za pravično konkurenco. Eh, konkurenco. Eh, naslednje srečanje bomo imeli marca v Katarju. Poleg tega imamo temo Evropsko odprto nebo. Vprašanja so tudi v zvezi z odnosom do Rusije in tukaj moramo še počakati na politične odločitve, ampak mi smo pripravljeni, takoj ko se bo politična situacija izboljšala, eh, se bomo lotili tega vprašanja in skušali najti ustrezno ravnovesje gospod Ertug mi je postavil kar nekaj vprašanj. Upam, da bom lahko odgovorila na vse. Pri enem eh, vprašanju je šlo za ločevanje vinjete in eh, eh, sistem davkov. Težko karkoli povem o tem, upam, da me boste razumeli. Nisem še videla nobenega dokumenta v zvezi s tem. Tako da vse temeli samo na govoricah na uh, novicah iz medijev in tako naprej. Pogovarjala sem se z ministrom in on mi je to razložil, ampak tudi on je rekel, počakajte, da bodo stvari pripravljene. Edino stališče, eh, ki ga lahko zauzamem zdaj, je eh, nobenih komentarjev, dokler ne vidim stvari na papirju. To ne bi bilo pravično, če bi zdaj dajala komentarje. Imeli smo uraden dialog z nemškimi kolegi. Eh, vse čas jim ponujamo svojo pomoč, tako da ne bo treba eh, sprožiti nobenih pravnih postopkov, tega seveda ne želim, ampak kot varuhinja pogodb bom sprožila tudi pravne postopke, če mi bo tako svetovala pravna služba in če bo to potrebno. Eh, zanašala se bom na pravno službo, ne bo to stvar moje osebne presoje. Toliko. Eh, zaenkrat mi je že zmanjkalo časa, oprostite, če vas prekinjam. Če eh, boste tako dolgo odgovarjali, boste morali potem dlje ostati, kajti še 25 kolegov se je javilo k besedi. A še nekaj besed o eh, zelenem transportu. Nekaj vprašanj je bilo v zvezi s tem. Zelo sem zavezana eh, zelenemu prometu. Eh, ko sem se pripravljala na zaslišanje, eh, sem videla, da 35 eh, odstotkov emisij prihaja iz prometa, 93 eh, iz goriv, iz nafte in skušali bomo zmanjšati to odvisnost od nafte. Na ta način bomo znižali tudi emisije. Na tem že delamo in nočem vam prehitro dajati novic, ampak takoj po novem letu vam bom že predstavila naša stališča v zvezi s tem. Potem je bilo še nekaj vprašanj v zvezi z eksternimi stroški, zunani stroški. Eh, mi se zelo zauzemamo za to, da bi jih vključili eh, v odprto eh, vodenje računov v transportu, v mehanizme zaračunavanja. Nekaj eh, novic že imamo od držav, ki to izvajajo. To je dober znak. Eh, nadzorujemo njihove modele in rezultate in upam, da bo to postala splošna praksa. Torej, zelo podpiram tako transparentnost in pa vključevanje eksternih stroškov v eh, celotne bilance. Gospa Deli je vprašala tudi o dejavnostih eh, pri pripravi na COP15. Eh, Zato je odgovoren podpredsednik Ševčovič. Ampak lahko vam povem, da bomo odigrali svojo vlogo pri tem kot sem rekla že prej, vas bomo kmalo po novem letu obvestili o naših nadaljnih ukrepih. Pogovorili se bomo z vami in upam, da bodo naši neformalni pogovori eh, naleteli na razumevanje. Rada bi se navezala še na vprašanje eh, kolegov o investicijah tretjih držav. Eh, morala bi reči, da je to dobrodošlo, da so tretje države dobrodošle, da se nam pridružijo pri naložbah v naše infrastrukture, ampak kdaj, kako in pod kašnimi pogoji to moramo pa še opredeliti. Najnovejša številka je, da potrebujemo okrog 700 milijard evrov v celoti zato da bomo modernizirali naš prometni sistem. In to, to je posledica slabega ravnanja v preteklosti. Mislim, da moramo zdaj plačati to ceno, tega pa ne bomo mogli storiti sami, zato bo treba povabiti tudi druge investitorje. Gospod Lundgren je tudi postavil vprašanje in gospod Ertuk vprašala sta me o socialnem dumpingu še vedno eh, stojim za tem, kar sem povedala na svojem zaslišanju, socialni dumping in to, kaj eh, v praksi to pomeni, gre za izkoriščanje voznikov. Kot sem rekla na svojem zaslišanju, se to vedno dogaja na eh, robu gospodarstva. Mm, nekaj lahko storimo glede tega, čeprav je to problematično vprašanje, zagotoviti moramo, da bodo vsi upravni okviri dobro delovali, da bodo spoštovani. Te okvire moramo uporabiti. Skladnost s temi okviri pa je odgovornost ne samo komisije, ampak vseh akterjev v tej verigi in eh, na področju transporta so udeležene tudi države članice. Zato vas bom tukaj prosila za pomoč. Pomagajte mi zagotoviti, da bodo države članice to resnično sprejele. Tukaj vas res prosim za pomoč, ker mislim, da tega sami ne bomo mogli doseči. Eh, ves čas eh, se bom zauzemala za spodbujanje kulture skladnosti pravil. Eh, in pa boljšega izvajanja. Hvala, žal mi je, da sem uh, si vzela nekaj minut več, ampak resnično sem želela odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala. Še 25 vprašanj nas čaka. Prva bo vprašanje postavila Jackie Foster. Yeah, okay, thanks, Hvala. Dobrodošli. Samo nekaj pripombi imam. Uh, dokler ne bo dovolj interesa, ne bomo imeli dobrega trga. Ko gre za konkurenčnost, pa je treba eh, pritegniti tudi zasebne investitorje, oni so konkurenčni, eh, verjamejo v projekte in tako bodo stvari dobre potekale. Potem eh, rast in delovna mesta. Mislim, da v transportu lahko zagotovimo rast in delovna mesta. To bi moral biti prvi cilj, seveda tudi okolje ampak delovna mesta so pomembna in zato imamo tudi druge uh, komisarje. Uh, rada bi se odzvala tudi na komentarje gospoda Zileja, ko gre za podrobnosti eh, financiranja. Malo sem razočarana. Če se želite ukvarjati s temi temami, vam lahko povem, eh, da prihajam z otoka in 84 odstotkov eh, uh, prihaja, potnikov prihaja iz Združenega kraljestva. Zato je enotno evropsko nebo resnično pomembno. Eh, letalstva uh, niste dovolj poudarili, tudi ni omenjeno v uh, načrtu, pa gre za pomemben del evropske infrastrukture. Ko boste naslednjič prišli k nam, bi prosila za več podatkov o letalstvu. Najlepša hvala, da ste prišli danes. Prosim za več podatkov. Luis de Grandes Pascual. Hvala. Dobrodošla, eh, komisarka, dobrodošli v realnem svetu. Eh, splošne stvari tukaj treba konkretizirati in eh, Nemčija sprašuje o svojih cestninah, Španija pa ima tudi velike upe glede Junkerjevega načrta. Mislim, da bodo države članice morale prispevati van. Rekli ste, da morajo biti projekti zreli, da morajo imeti rezultate e, na socialnem in gospodarskem področju in pa dodano vrednost. E, Španija ima visoko stopno brezposelnosti. Kakšni bodo konkretni projekti, e, ki bodo zadevali Španijo? Za Španijo je to ključnega pomena. Prispevki držav članic ne bodo šteli pri deficitu In eh, zanima me, kako bo to za mojo državo. Moja država ima velik deficit in veliko brezposelnost. Hvala. Hvala lepa, Peter van Dalen je naslednji. <clears throat> Hvala lepa. Dobrodošli, gospod komisarka naslednjič mislim, da bi si morali vzeti vse, več časa za vas na dnevnem redu, ker ti tudi za vas mislim, da je težko vse skupaj strpati v tako malo časa. Govorili ste o programu za 2015 in poznaje. Predlagam, da se čim bolj osredotočite na tovrnjake, tako da bomo res imeli čim boljše možnosti za njih. Potem niste toliko govorili o socialnem dampingu in pa o pošteni konkurenci. Mislim, da je prav, da se to da na vrh dnevnega reda, kajti sedaj smo v gospodarsko problematičnih časih, to vsi vemo. Sedaj smo nekako v sredini krize in um, prosim, če se osredotočite na to. Žurš Pah je naslednji. Herzlichen, herzlich willkommen. Prisrčno pozdravljam, gospa komisarka. Mislim, da smo že ugotovili novo dinamiko pri eh, vas eh, in ugotovili, da imate nek eh, močen motor za transportni sektor. Omenil bi najprej cestni promet, kjer imamo velike varnostne probleme, imamo tudi socialni dumping, ki ste ga omenjali. Te težave nimamo samo pri voznikih, ampak tudi pri blagu, ki se prevaža, pri tehnični opremljenosti vozil in zato si moramo tukaj eh, zelo prizadevati, da rešimo probleme. Ali se strinjate, da vsa ta prizadevanja ne povežemo med seboj in napredujemo? Moja druga točka je, govorili ste, da promet eh, tudi pomeni pogon za gospodarstvo, motor za gospodarstvo, zato potrebujemo tudi gorivo in eh, osebje, imamo težave z strokovnim osebjem na vseh sektorjih eh, v prometu ali lahko tukaj spremete kako pobudo glede pomanjkanja eh, strokovnih sodelavcev. Hvala lepa, Kristina Revolum. Merci, madame la commissaire. Hvala lepa, gospa komisarka, za predstavitev in pa za prve spodbudne odgovore. Naj se osredotočim na tri točke. Kot prvo železniški svežen, četrti svežen je to sedaj. Uh, Dali ste, da smo lahko optimistični, da upate, da bodo zaključeno do poletja. No, kaj pa bo, če politična plat ne bo zaključena do poletja, kaj boste potem naredili na tehnični plati, kajti tehnična plat je, mislim, da že precej dovršena. To vprašanje smo zastavili že vašemu predhodniku. Potem naložbe v transport in pa Junkerjev načrt. Tudi tukaj je bilo lepo slišati vaš predlog, namreč, da bi iz izračuna dolga izključili udeležbo držav članic. Me pa zanima, kako je s temi zneski, kako bo s svežimi sredstvi, tako da je prišli do 100 milijard na koncu. Ali imate kakšen minimalni prak teh sredstev? In to je vse, um, nimam več časa za tretje vprašanje. Hvala. Uh, Hvala lepa. Izabela del Monte, naslednja signor presidente onorevoli colleghi anch'io benvenuto alla commissaria. hvala. tudi sama pozdravljam komisarko. imam nekaj vprašanj. govorili ste o časovnem načrtu in pa o načrtu Juncker, potem o predlaganih projektih. ali mogoče pridobiti več podrobnosti o tem, kako bo komisija izbirala med temi projekti, potem kakšne bili časovni okviri, kako naj bi zvali ta načrt. Potem kabotaža, naslednje vprašanje. Že marsikdo je govoril o tem, marsikdo je dejal, da moramo tukaj nujno ukrepati, kajti vidimo številne negativne učinke po državah članicah. Zanima me, ali je bila opravljena kakšna študija, ali jo nameravate pripraviti, tako da bi preverili, kakšne so praktične posledice trenutne direktive s tem v zvezi. Na tak način upam, da bi lahko ta predlog spremenili in to čim prej. Hvala. Hvala lepa. Massimiliano Solini je naslednji. Grazie, buongiorno komisarja. Auguri di buon lavoro ancora. Hvala lepa. Dobrodošli komisarka in veliko sreče za naslednje leta. Imam vprašanje, ki je podobno um, kot vprašanje drugih. CEF in pa nov naložbeni načrt Junkera, kako sta ta dva povezana? 3,3 milijarde, to številko smo slišali, kolikor vemo, ne bi bilo to vezano tudi na cefi in zanima me, kako ne bi to dosegli 3 milijarde, se mi zdi kar visoka številka. Upam, da to ne bo potem um, odbito od drugih delov cefa. Pa še nekaj. Naložbeni projekti so različni, nekateri so zelo dobičkonosni, drugi manj če si vzame sedaj 3 milijarde iz CEFA in upamo, da bo to vzvod za zasebne naložbe, to potem pomeni, da moramo poštivati, kaj bo kratkoročna in pa dolgoročna korist. Včasih se stvari bolje izteče, včasih slabše. Hvala lepa, Markus Piper je naslednji. Ja, hvala lepa, gospa komisarka, čisto na kratko. Omenili ste zahteve, ki jih morajo izpolnjevati novi projekti, dodana vrednost Evropske unije, delali ste, da morajo biti zreli projekti in mora nekaj prinesti. In točno to smo si želeli z instrumentov za povezovanje Evrope. Točno to. Trenutno že imamo razpise projek za projekte v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Evrope. Imamo konkretne projekte tudi v državah. Kako se bodo izpeljali razpisi, ki so že v teku, kako bodo povezani z novim sistemom? Hvala lepa. Žan Marinesko je naslednji. Hvala, gospod predsednik, hvala komisarka za predstavitev. Moje naslednje vprašanje. Ali boste prišli pred parlament? tudi glede spremembe uredbe o CEF-u. Kajti tukaj se je pojavilo veliko razlik. Na, kot prvo sredstva določili smo določen znesek, sedaj pa se je spremenil. Potem naprej odločili smo se nekaj glede seznama projektov in pa glede železnic in pa končnih ciljev. Sedaj pa predstavljate nov seznam projektov. Mislim, da bi vi, v bistvu komisija, komisija, morali predstaviti vse projekte, ki jih zahteva država članica, kajti tukaj potrebujemo čim boljšo preglednost. Omenili ste tudi druge projekte in ti projekti so drugi kot pa tisto, kar smo se odločili v preteklosti v uredbi. Torej. Zato po mojem mnenju mislim, da morate priti pred parlament z spremembo te uredbe iz preteklosti. Hvala. Zajala Sender. Hvala lepa, Zajala Sender in naslednji. Hvala, dobrodošli, gospa komisarka. Rada bi vam jasno izrazila skrbi v odnosu do eh, teh 30 eh, eh, milijard. Teh je namenjenih za nas v programu Juncker. Potem pa pride do nekih sprememb. Upam, da ne bo prišlo do sprememb uredbe. Upam, da bodo to samo dodatne izboljšave. Izključitev javnega dolga je za nas ključnega pomena. Ali govorite o celotnem sofinanciranju ali samo o desetih odstotkih? Upam, da nam boste to razložili, ker nisem dobro razumela, pa je to ključnega pomena. Jutri boste torej predstavili seznam projektov v svetu. Eh, rok pa je 26. februar. Zanima me, kaj se bo zgodilo vmes. Dali smo nek. Uh, rok za predstavitev projektov, eh, torej ali bo vse znano šele 26. februarja. Eh, zanima me tudi, eh, kateri projekti se bodo osredotočali na zaposlovanje, rast delovna mesta in kakšna bo vloga Evropske investicijske banke. Ivo Belet. Hvala, predsednik. Gospa komisarka, ja, tukaj sem na sredini. Imam dve vprašanje. Kot prvo, socialni dumping. Uh, to sta kolega Baki pa Vandalen že omenila. Ali se strinjate, da je to prioriteta? Ali boste to obravnavali in torej to opredelili kot prioriteto tudi s, kolegi, ki so, s kolegico Tyson, ki se ukvarja s socialnimi zadevami? Potem pa um, svežen glede pristanišč. Sedaj je vse v zastoju, kajti sedaj, če čakamo na večjo jasnost besedila glede smernic za državno pomoč to ne bi pripravili vaši kolegi, ki se ukvarjajo s konkurenco. Torej, kako nameravate obravnavati ta dosje in pa kakšen je časovni okvir? Nestis Daniela Ajuto. Lepa, Daniela Ajuto je naslednja. Si, grazie. Buongiorno, komisarja, sono qui. Hvala lepa. Ja, tukaj sem, gospa komisarka. Kot prvo, moram reči, da se ne strinjamo s tem navdušenjem glede načrta Juncker, kajti očitno, da je to v bistvu finančni inženiring in marsikaj pod vprašanjem, bi rekla. Teh sredstev ni na voljo, tudi jamstva niso ravno zelo prepričljiva. Če bilo tako zelo lahko kar iznajti denar, zakaj smo potem čakali skozi teh sedem let krize, da bi nekaj storili? Morda bi lahko to povedali predsedniku Junkerju, ampak glede transporta, kolegi so govorili o tem, da se je treba osredotočiti na projekte, ki so gospodarsko smiselni, ki so profitabilni potencialno. In iz različnih študij je razvidno, da nekateri projekti niso gospodarsko ali pa socialno smiselni. Naprimer, Torino-Lyon, to že ni takšen projekt. Ali boste upoštevali torej, tudi te projekte, ki so že v teku? Lepa Matis von Miltenburg je naslednji. So Hvala lepa. Se veselim sodelovanja, gospod Bulc, v naslednjih letih. Mislim, da imamo pred sabo ogromno izzivov. Naj vas opozorim na posebno temo glede novih finančnih instrumentov. Včeraj smo govorili o tem in tudi vaše službe so razložile, kako je za ex-anto oceno glede morebitne uporabe finančnih instrumentov v CEF-u. To je zanimiva osnova in upam, da bomo tako prišli do večje rasti, nove rasti. Ampak me pa zanima tole, kako lahko zagotovimo to, da bomo specifične potrebe projektov dejansko pokrili tudi s to uporabo finančnih instrumentov. Torej, kako se izogniti temu, da bi se lahko izkazalo, da je ta podlaga dober okvir, ampak na koncu pa bo preveč kompleksen za posamične projekte v praksi. Kajti mislim, da se to lahko zgodi pri nekaterih um, projektih, naprimer ta nov projekt eh, glede Amsterdama. Hvala lepa, Lucy Anderson. And, um, Hvala. Ja, z veseljem bi vas povabila v Združeno kraljestvo, gospa komisarka. Radi bi se pogovarjali o tem, kaj počnemo v Londonu, kaj še želimo storiti v Londonu glede urbane mobilnosti in pa glede eh, dostopnega prometa še sploh. Ampak ne pomenim eh, varnost na cestah. To je bilo v vašem zaslišanju, ampak eh, sama bi tega želela še nekoliko več. Sedaj, na primer, imamo pesce. Okoli petina smrti se nanaša na pešce. Pravite, da se osredotočate na ljudi. Torej, kako lahko komisija upraviči to, da bi omogočili državam članicam, da imajo ta dolg eh, moratorij glede um, dolgih vozil? in pa tovornjaku, kajti vemo, da ravno ti najbolj vplivajo na pesce um, in pa na poškodbe ter pa smrti. Prav tako vpliva tudi na smrti kolesarjev, nesorazmerno visoko. Moramo imeti tehnične spremembe tudi za tovornjake in pa za druga vozila in to čim prej. Moja stranka laboristi so pripravljeni, da storijo za to čim več in ne moramo sedaj dopustiti državam, da zavlačujo, kajti mislim, da imamo tukaj samo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 preko Evrope. Torej, zanima me, kako to vpliva na socialni dumping in pa nepošteno konkurenco. Nizozemska, Francija, Belgija so pogosto govorili o tem, želijo to prakso prepovedati. Francija zahteva tudi nekaj sprememb v uredbi, naprimer. Kaj pa uskladitev socialnih predpisov, to me zanima. Ali mislite, da so takšne spremembe nujne ali ne? Potem še eno vprašanje, kakšno je vaše mnenje o predpisih o delovnem času in pa o času za počitek za voznike tovornjakov. Francija in pa Belgija ste to nedavno sprejeli. Pa še zadnje vprašanje. CEF instrument. Ali Predsednik, prekinjam. Moram vas prekiniti, drugače ostali ne bodo dobili besede. Gospa Tapert je naslednja. Hvala lepa, gospa komisarka. Upam, da bomo dobro sodelovali v teh naslednjih petih letih. Ja, tukaj sem, gospa komisarka. Še enkrat pozdravljeni. Kot prvo, ste zelo močna ženska, poslovna ženska in zato pričakujem od vas, da okrepite prizadevanja za to, da bi se predvsem osredotočili na naložbe v infrastrukturo. Treba je ustvariti nova delovna mesta ter povečati gospodarsko rast, tudi preko transporta. Ravno zato se treba sploh um, osredotočiti na transport v načrtu Junker. Potem naprej, kakšno je vaše mnenje glede naložb v infrastrukturo um, v državah, ki so na vzhodu Evrope? Zanima me, kako razmišljate o tem. Sveda vas pozdravljamo v Romuniji, če to želite, če želite priti v Romunijo. Potem želimo čim boljše povezave za obrobna območja, tudi za turistična območja. Včasih so res eh, zelo čudovita območja, ampak ni pa pravega dostopa do njih. Torej, infrastruktura in pa dostop do turističnih območij, to je bistvo za mene. Klaudija Šmit je naslednja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Na zaslišanju ste dejali glede prihodnosti bele knjige, da ne nameravate opraviti revizije. Ste še vedno tega mnenja in moje drugo vprašanje se nanaša na mene letališča, letališča v obmejnem območju, ki so v težki situaciji zaradi tega, ker so odvisno od tega, da jim sosedne države dovolijo prelete v okviru zagotavljanja notnega evropskega neba. Kako boste izboljšali položaj teh letališč? Moje tretje vprašanje pa se ne nanaša na cestnino v Nemčiji, temveč na nekaj drugega. A se boste zauzemali aktivno za harmonizacijo evropskih cestninskih sistemov? Hvala lepa. Naslednje Masimo Pavluči. Eh, <clears throat> eh, Hvala lepa. Gospa komisarka, naj se navežem na vprašanje kolegov. Kako je z urbano mobilnostjo? ogromno ljudi živi v mestih in mislim, da se moramo bolj osredotočiti na to. Govorili smo o veliko različnih projektih in o vseh, ampak v bistvu si zatiskamo oči pred situacijo v naših mestih. Govorimo sedaj o boju proti onesnaževanju, o podnebnih spremembah govorimo, ampak ravno tam, kjer je najbolj nujno ukrepati, ne ukrepamo, vsaj ne za dosti. Mislim, da je več govora o čezmejnih mednarodnih projektih, kot pa o urbanih projektih. In ravno urbani projekti so bistvo, bolj se treba sretočiti na te. Prav tako mislim, da je treba govoriti več o nacionalnih udeležbah pri tem. Hvala. Hvala lepa, Jean Seymour, naslednja. Welcome, commissioner. Dobrodošli, komisarka. Ali ste bili vključeni? v novo um, britansko schemo za financiranje infrastrukture. To je bilo objavljeno ta teden. Sedaj naj bi imeli več um, um, kamer, ki naj bi nadzorovali uh, nadzor cestnin. Ali veste, da je to nasproti voli britanskih državljanov, podjetij ter pa tudi voznikov, tvornjakov, pa še nekaj? Dejali ste, da um, sredstva niso problem, da se v bistvu sredočate bolj na projekte. Torej, videli smo, kako je zadnjim transportnim proračunom. Um, ta je bilo največ um, popravkov, oziroma največ finančnih napak, um, bolj kot po katerih drugih področjih, ravno v transportu največ. Takšne, kje je ove? In stilcini naslednji. Hvala lepa. Veseli me, da nas eh, tudi vabite, da vas spremljamo na obiske v državah članicah. Eh, to je zelo dobro, lahko tudi pripričamo vlade, da investira več v infrastrukturo. Bi pa imel eno pripombo. Socialni dumping ni marginalna tema, zato je treba prisluhniti ustreznim sodelovcem. To je velik problem za mala in srednja podjetja na tem področju, se vodi v nelojalno konkurenco. To so dnevnimi problemi, s katerimi se soočamo prometni ministri se morajo zauzemati za prekinitev socialnega dampinga, pa tudi vi. Naslednji je Dieter Koh. Hvala, gospod komisarka. Najlepša hvala za obisk in eh, veliko uspeha pri nadaljem delu. Govorili ste o mrežju hitrih polnilnic za električna eh, vozila. Imamo veliko navadnih tičnic, je to za vas eh, problem? če so različne vtečnice. Potem pa imamo tudi direktivo o zavarovanju tovora, pa eh, še v načrtu je sprememba direktive o vozniških dovoljenjih. Porabi sem samo pol denarja. Naslednji. Hvala lepa, dobrodošli komisarka. Imam dve vprašanje. Kot prvo, kateri infrastrukturni projekti so najbolj pomembni sploh v vzhodnem koridorju, kaj bi lahko dodalo na večjo dodano vrednost um, glede te regije. Potem front loading, kako bo s financiranjem za front loading, ali mislite, da je to um, smiselno, oziroma ali mislite, da bi spremenili nacionalne um, naložbe, um, sploh naložbe, ki prihajajo iz držav v krizi. Zdaj sem še jaz na vrsti kot zadnji, potem pa boste imeli težko nalogo, da odgovorite na vse. Sem nekoliko nerodnem položaju. Rekli ste, da ne morete do končnega stališča podati glede cestnine v Nemčiji, ampak v načelo, a ste za to, da se uvede vinjeta, da nekdo, ki malo vozi, plača enako kot tisti, ki veliko vozi, je to socialno in ekološko spremljivo. Druga točka pa je naslednja. Če se uvede cestnina za tovornjake, hkrati pa se v Nemčiji zniža eh, davek na eh, motorna vozila, bo to razbremenitev za domače voznike. Tako se je zgodilo, ko je minister Cimerman to hotel narediti v preteklosti in to se dogaja spet, a to načelo velja še vedno, tudi če ne poznate konkretnih načrtov. Potem pa imamo tukaj ustvarjanje delovnih mest zelo pomembno vprašanje. Kako lahko prisilite Nemčijo, da bo v naslednjih letih zgradila eh, pot eh, od Berlina do Breslava in eh, tukaj manjka 100 milijonov ali boste poskrbeli za to, da se bo skozi Alpe zvrtal še en tunel. Je to ustvarjanje novih delovnih mest in kako se bodo obnobili? Eh, tudi tisti odseki, ki so bili uničeni v vojni ali to. Ima to prioriteto pri velikih ali malih projektih, zdaj ste dobili celo vrsto vprašanj in se že veselimo vaših odgovorov. No, mislim, da moram bolj pogosto priti v ta odbor. Ja, prosim. Veliko vprašanj sem slišala in nimam veliko časa na voljo, žal. Ampak bom poskušala preleteti ta vprašanja, samo da vprašam, koliko časa imamo. Deset minut bom poskušala par minut dlje, ampak bom res preletela ta vprašanja. Upam, da boste zadovoljni, dovolj, da mi boste še enkrat povabili, če že ne več kot to. Kot prvo, 300 milijard. Veliko vprašanj smo slišali glede 300 milijard. Najkar takoj povem da gotovo spoštujem davkoplačevalski denar, vse skozi že zelo predolgo plačujem davke, zato gotovo spoštujem ta denar davkoplačevalcev. Dejala sem, da je na voljo veliko denarja in dejala sem, da zasebna sredstva sedaj čakajo na to, da pridobimo neke konkretne transportne projekte, ki so vredni takšnih naložb. Preveč je tega denarja v čakanju in to moramo sedaj vložiti v praksi. To je to bistvo teh 300 milijard in pa tega sklada. Potem, ko drugo ste dejali, zakaj pa sedaj? Ja, dobro vprašanje zakaj se daje. Vse se zgodi, ko napoči pravi čas. Ali je kdo že razmišljal o tem skladu? Gotovo ja, ampak nišče pa ni imel zadosti poguma, da bi dejansko podal takšen predlog in pa da bi naredil korake naprej. To je sedaj inovativnost, prava inovacija v Evropi. To je drzen korak, ampak je pa to nujno, če želimo povečati gospodarsko rast v Evropske unije. Nismo še našli boljšega mehanizma. Uh, vse skozi smo iskali in iskali mehanizme, ampak potrebujemo pa rast. Kaj ti, če ne bomo neka stara gospa, ki bo samo sedela tam v naslanjaču, se zibala in čakala na čaj. In sama ne želim biti del te Evrope. Zato bom storila vse svoje moči, da to ne bo tako. Da bomo rastli, da bomo navdušeni, da bomo inovativni, da bomo močen akter v globalnem gospodarstvu. Sedaj pa zelo kratko preko teh glavnih vprašanj. gospod Fos. Gospod Foster, gospod Foster, uh, letalstvo ste omenili. Gotovo ste to že slišali, ampak vseeno, gledajte, letalstvo nikoli ni imelo strateškega dokumenta na ravni EU. Mi bomo pripravili ta strateški dokument, to je del naših zavez in ne bom kar tako rekla, da bomo to končali že naslednje leto, ampak bomo pa začeli sedaj in vas vabim, da k temu prispevate. Strateški dokument glede letalstva na evropski ravni gotovo potrebujemo, če želimo potem se boriti proti vsem drugim stvarem. Marsikaj moramo storiti zato, da bi tudi podprli letalsko industrijo, da bo čim bolj konkurenčna na globalni ravni. Da vam kar povem, z zainteresiranimi stranmi sem se srečala veliko krat in največ jih je bilo ravno iz letalske industrije. In moram reči, da tisto, kar pravijo, me opogumlja. Toliko glede letalstva. In sedaj naslednja stvar. Van Dalen, gospod Van Dalen, Eko kombi. Eko kombi. Upam, da bomo dosegli dobro odgovor, dogovor med parlamentom in pa svetom še v času italijanskega predsedstva. Vem, da je bilo to pomembno vprašanje tudi za vas. In komisija gotovo je pripravljena na to, da bomo ponestavili ta dogovor in želimo ta dogovor, res si ga želimo. Potem četrti železniški svežen. Lahko z gotovostjo rečem da svet bo dosegel napredek pri tem. Vem, da imamo določene težave, še vedno pa podpiram en, enoten svežen. Ne želim sedaj zalačevati s tehničnim delom. Seveda, tehnični del moramo še vedno nadaljevati, ampak želim pa, da poteka vse skupaj usporedno, kajti moram zelo, zelo jasno povedati, politični in tehnični del morate skupaj potekati usporedno, kajti če ne, Zdaj mi je tehnologija zelo blizu, ampak tehnologija bo mrtva, če ne bo poslovnega mehanizma, ki bo to prenesel v prakso. In to prinaša ta drugi stebr. In zato bom poskušala uskladiti oba dela, tehnični in politični. Kaj pa, če ne bo šlo, kaj se bo potem zgodilo? No, bomo pač stvari prilagodili, kot bo to potrebno. Ampak sedaj pa ne povem, da bomo storili vse v svoje oči za to, da sprejmo ta svežen. To je vse, kar lahko rečem, gledite ga za sedaj. Potem naprej. CEF ste večkrat omenili. Komisija bo še vedno tukaj vodilni akter, torej še vedno bomo izbirali te projekte čim bolj aktivno. Mislim, da tega ni treba revidirati, vsaj ne na tej točki, ne. Ampak se veste, kako je življenjem. Uh, pregledno, odkrito bom eh, nadaljevala razpravo z vami. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, ampak sedaj na tej točki mislim, da ne potrebujemo revizije. Naj še enkrat podarim. Ničesar ne bomo kar odpravili ali pa naredili. Samo to želimo. V okviru CEFA imamo nekatere projekte, ki jih lahko financiramo z bolj velikopoteznimi finančnimi načrti. In to bomo sedaj podprli s tem ambicioznim finančnim načrtom. Potem imamo še bolj tvegane projekte, ki jih CEF sploh ne bi financiral. Ampak sedaj bomo pa sprili takšne zahteve, da si jih da financirati preko novega načrta. Sedaj veste, kako je s tem in eh, ne bomo ogrožili tistega, kar omogoča CEF. Upam, da sem odpravila par pomislekov. In kot rečeno, odprt, pregleden dialog z vami, ničesar ne mislim skrivati. Če se vam zdi, da smo vam kaj prikrili, prosim, na to povejte. Kolega tukaj je res tukaj prav zato, da zagotovi dobro koordinacijo z vami in bo ukrepal bo nekaj storil, če se bo vam zdelo, da um, morda vaši pomisliki niso ustrezno upoštevani ali kaj podobnega. Ja, več vprašanj smo slišali. Glede tega svežnja 3,3 milijarde iz CEFA naj bi že namenili za ta nov finančni mehanizem. Uh, ampak bo pa to mehanizem za večji vzvod, tako da bi pritegnili več sredstev konkretno. In res sem nadušen nad tem. Dobro je, da imamo projekte, ki lahko potencijalno pritegnejo ta um, faktor 1 proti 15 v naložbah. Ampak, če pa se izkaže, da investitorji nimajo interesa v določene projekte, v no-, noben projekt, potem tudi to, moram reči, da nekaj pove. Uh, zakaj bi potem davkoplačevalci želeli, želeli investirati, če tega ne bodo storili v zasebnem sektorju. Imamo določene projekte, upam, da bodo nekateri projekti zanimivi tudi za tržne akterje in da bodo tudi podjetja nadušena tem, da bi ulagali v to. In to ne bo vplivalo na kohezijski sklad. Torej, marsikaj se bo še vedno financiralo preko tega. To v te ta izključitev iz nacionalnih primaklajev, kot veste, to ni v moje pristojnosti, torej nacionalni primaklaj, ampak to bo obravnavano naslednji teden. Gospod Dombrovski bo to konkretno razložil, kako s temi številkami. Potem boste dobili to kot uradno izjavo. Ali pa vam to lahko povem tudi tukaj in razložim, kako je s tem, takoj ko bo to jasno predstavljeno v imenu komisije. Potem naprej državna pomoč za pristanišča. No, tukaj res potrebujemo pravila um, glede preglednosti, um, ko gre za pristanišča. Na tak način lahko nadzorujemo državno pomoč, to, prav tako pa bo to pospešilo boljo, boljšo uporabo javnih sredstev. To se mi zdi bistveno. Mislim, da s preglednostjo lahko marsikaj rešimo. Potem naprej. Ja, to sem že odgovorila. Uh, cestna varnost sedaj. Varnost na cestah je gotovo zelo, zelo bistveno vprašanje in to se vse skozi spreminja, je vse skozi teko. V tem mandatu komisarke za transport moram reči, da bomo enkrat na določeni točki uh, se osredotočili na um, kolesarje ter pa pesce. Ne vem točno, kdaj bomo to storili, ampak se bomo osredotočili na te. Uh, to ne bo v novi beli knjigi, ampak bomo pa napravili revizijo. Bomo par stvari spremenili, bomo drugače premestili prioritete in pa način pristopa pri tem, torej kako bomo to uveljavljali v praksi. In upam, da boste zadovoljni s tem. No, ampak ne bo pa to leto 2015, ampak enkrat poznaj. Ampak to je v dolgoročnem načrtu. Bomo določeno obdobje namenili tej točki torej pešci in pa kolesarje. Gospod Kramer, še vi. No, moram reči, da se moram najprej spomniti, kaj ste me vprašali. Tukaj so mi napisali, kaj je že bilo. Okay, hope... Upam, da sem prav razumela vaše vprašanje. Če ga nisem, me prosim popravite. Ja, seveda smo za to zračunavanje. In tudi smo za načelo, onesnaževalec plača. In um, seveda potem uporabnik plača tudi velja za te daljše razdalje, ki ste jih omenili oziroma količino prevoženih kilometrov. Razmišljamo o eurovinjeti, tudi o tem razmišljamo, moram reči. Eurovinjeta za um, osebna vozila je v naših mislih, kajti izkušnje so bile kar pozitivne iz preteklosti na katerih področjih. In tukaj mislim, da bi lahko premagali določene izzive, ravno s to možnostjo eurovinjete. Nimo še nečesar v pripravi, ampak nekateri akterji, nekatere države nas podbujajo, da razmišljamo v tej smeri. Če sem prav razumela vašo nemščino, to sem slišal v nemščini, želite, da tukaj povem glede nemškega pristopa, glede malt bi lahko to provili prosim because in germany in 1992 ja leta 92 je nemška vlada želela um, to, da bi znižali davek, ampak da bi pobila te cestnine. To je potem EU prepovedala, potem isto 24, EU je to prepovedala. Kako s tem načelom? Ali bo to načelo še vedno veljalo ali boste spremenili to načelo? Again, Mr. Kramer, uh, you want... Ja, še enkrat morda ne boste ravno zadovoljni s tem odgovorom, ampak vseeno moram zelo jasno povedati, kaj piše v pogodbi. Kakšna so jasna načela tam. Nisem odvetnica, pravnica sicer, ampak če se nekdo želi nečemu izogniti, lahko marsikaj potegne iz ne vem katerih dokumentov. Zato se bom posvetovala z pravniki, ki se ukvarjajo s temi evropskimi zadevami gotovo bodo tudi oni zagovarjali EU pogodbo, torej pogodbo delovanja Evropske unije. Ampak najprej moramo ugotoviti, kako ne bi to rešili. Mislim, da na vsak način ne sme biti diskriminornosti, eh, ne smemo tujce obravnavati drugače. Sedaj nekateri pravijo, da so Nemci na slabšem. No, upam, da bodo Nemci tudi to rešili. Ampak moram pa zaščititi evropski notranji trg, evropska pravila ter pa evropsko pogodbo. In eh, moram pogledati, kaj tukaj namerava storiti in potem vam lahko to bolj povem uh, konkretno. Tukaj slišim veliko različnih tolmačenj, različic teh dokumentov, ampak nisem še videl nobenega konkretnega dokumenta pred seboj na mizi. Hvala. Yeah, thank you very much. Uh, Hvala lepa, hvala lepa, da ste prišli k nam, da ste odgovorili na vprašanja. Tudi v prihodnosti se bomo ponovno obrnili na vas in delili se, da boste ponovno prišli. Hvala lepa tudi vam. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami. Želim zagotoviti, da bomo vse znanje na področju transporta, pa tudi čas, ki ga imamo na voljo, prenesli v predloge, ki bodo tudi spremljivi. Zato vas prosim, da mi pomagate pri tem, da ne bomo izgubljali časa in energije. Hvala. So, we will continue. Bomo nadaljevali. Like eh, Prosim vas, da ponovno zasedite svoje mesta. Tisti, ki se želite še naprej pogovarjati, pa lahko to storite zunaj. so jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich hinzusetzen. Tako, kolegice in kolegi, prosim vas še enkrat, da zasedete svoje mesta ali pa zapustite dvorano, ker bomo zdaj nadaljevali z našim delom. Predstavite Evropske komisije in sicer o poročilo uvajanja inteligentnih prometnih sistemov. Besedo predajam gospe Kopčinski iz GDMUF za 10 do 15 minut. Včeraj ste že bili z nami, tako da vas vsi poznamo. Uh, hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsednik in dober dan vsem skupaj. Bila sem prisotna tudi pri vaši izmenjavi mnenj s komisarko Bulc, razlog eh, za to, da niste imeli toliko vprašanj glede ITS-a, eh, je verjetno v tem, da ste mm, čakali na mojo predstavitev in da vas ste počakali, da bom jaz odgovorila na ta vprašanja. Skušala se bom držati teh 15 eh, minut. Najprej bi se zahvalila za priložnost, da vam predložim eh, to poročilo glede uvajanja inteligentnih prometnih eh, sistemov in ustreznega akcijskega načrta, ki je začel veljati decembra 2008, sprejet skupaj z predlogom direktive 24 ukrepov v šestih prioritetnih področjih, eh, ki so zapisane tudi v direktivi. To se je nekoliko spremenilo v zakonodajnem postopku, ampak osnovna ideja je bila ta. Osnovno težišče akcijske načrta je bil izboljšati kompatibilnost in interoperabilnost eh, sistemov eh, za izboljšanje sistemov ITS z koordiniranim in usklajenim pristopom na evropski ravni. To je bilo pomembno, kajti v tistem trenutku je bilo jasno, da imamo zelo eh, razdeljeno, razdrobljeno eh, raziskovalno dejavnost pri razvoju inteligentnih transportnih sistemov in da zaradi tega zamujamo na tem področju. Direktiva ITS je začela veljati avgusta 2010 in predstavlja dober primer hitrega in konstruktivnega dela na obeh eh, straneh eh, sozakonodajalcev. Tako Evropski parlament kot tudi svet sta zagotovila, da smo hitro sprejeli to direktivo in da smo dobili dober instrument eh, za delo pri napredku vajanja inteligentnih prometnih sistemov. Želeli smo pospešiti koordinirano uvajanje ITS-ov in uporabo ITS-a v cestnem prometu, pa tudi zagotoviti interoperabilnost in kontinuiteto po vsej Evropi. Pomemben element te direktive je, naj vas spomnim, da je bila to prva direktiva, če se ne motim, ali pa druga direktiva, ki je uporabljala novi instrument delegiranih aktov. In ta direktiva je na pristojnosti komisiji, da sprejema delegirane akte, ki bodo omogočali uporabo inteligentnih prometnih eh, sistemov. Gre za delegirano pooblastilo, ki bo trajalo sedem let do leta 2017. Poročila, eh, kot poročilo, ki ga predstavljam danes tukaj. To predstavlja svežen poročil, gre za poročilo o uvajanju direktive ITS in delegiranih eh, pristojnosti. Imamo tudi delovni dokument, ki eh, je priložen eh, temu osnovnemu poročilu in na koncu še en delovni dokument komisije, ki Eh, predstavlja analizo komisije glede napredka držav članic eh, na osnovi poročil, ki so jih eh, države članice morale predložiti komisiji v skladu z 17. členom direktive. Najprej bi nekaj povedala o delovnem poročilu glede o vajanju inteligentnih prometnih sistemov, potem pa bom govorila o vajanju direktive. Kar zadeva akcijski načrt, eh, gre za predvsej obširni opis tega, kaj se je dogajalo na področju ITNs. Pri 24 ukrepov v šestih prioritetnih območjih, področjih. To kaže tudi na to, kako se je osveščenost glede ITS-a spremenila, kako so inteligentni prometni sistemi postali eden osnovnih elementov prometne politike posod po Evropi. Še vedno pa se tukaj postavlja določena vprašanja, ki jih bomo morali še reševati. Naprimer, potreba po dostopa do multimodalnih prometnih podatkov, tudi podatkov, o eh, samem prometu, kjer je treba zagotoviti eh, uvajanje koordiniranih eh, sistemov, pa tudi nujnost, da zagotovimo financiranje uvajanja inteligentnih prometnih sistemov, ki bo koordinirano, usklajeno, pri čemer se lahko uporabi tudi instrument za povezovanje Evrope kar zadeva samo poročilo o uvajanju direktive. In njegov cilj je ugotoviti, kako direktiva deluje, koliko napredka je bilo doseženega in kaj je še treba storiti. Bom zelo odkrita. To je zelo zapleten instrument, kajti že takrat, ko smo predlagali to direktivo, smo se zavedali, da smo na tehnološko zelo občutljivem področju, eh, področju, ki se zelo hitro spreminja, zelo dramatično spreminja. Zato smo menili, da bi bil najboljši pristop z delegiranimi akti oziroma da bi bil to edini možni pristop eh, na področju, ki se tako zelo hitro spreminja. Eh, s takšnim instrumentom smo po našem mnenju dobili dobro orodje za delo strokovnjaki iz držav članic in tudi za delo z zasebnim sektorjem v svetovalni skupini, kajti ITS, direktiva ITS ne predpisuje uvajanje inteligentnih prometnih sistemov, ampak preko delegiranih aktov ponuja informacije in zahteve, ki jih je treba izpolniti ko se uvaja določen sistem, inteligentni sistem. In tukaj smo se morali si odštiti za situacijo v posameznih državah članica, ki so že imeli delno ovedene določene inteligentne prometne sisteme, delegirani akti v naši oceni, pa tudi na osnovi eh, pogovorov z predstavniki zasebnega sektorja so se izkazali kot zelo dobro orodje, očinkovito orodje za pripravo specifikacij na posameznih področjih. Zdaj smo poskušali urediti tako, da so specifikacije in funkcionalnosti sistemov povezane in da se dogovorimo, eh, kam bomo zadeve razvijali skupaj, ne pa, da komisija deluje izolirano, ločeno od realnega sveta ITS. To tudi omogoča zelo sorazmerne na izvajanje, skratka uvajanje ITS ni obvezno, ampak imamo tukaj okvir za koordinirano uvajanje, ko se države članice odločijo, da bodo uvedle takšne inteligentne prometne sisteme. Skoraj vse prioritetne naloge, ki so v dokumentu določene, izhajajo iz eh, niza skupnih specifikacij, ki so jih predstavili tako sektor kot tudi države članice. Osnovni cilj pa so inovacije in digitalizacija prometa. Specifikacije imamo določene za informacijske storitve, glede varnega parkiranja tovornako, imamo standarde za varnost cestnega prometa, ki se dajo na voljo končnim uporabnikom brez plačno. Imeli smo specifikacije tudi za e-call in za ta zadnji, za e-call je bil bo Evropski parlament ključnega pomena pri sprejemanju odločitev glede uvedbe tega sistema posod po Evropi, kar izhaja tudi iz eh, odločbe sveta in parlamenta glede reševanja problema na nacionalni ravni, kot tudi v predlogu za sprejem ustrezne zakonodaje na področju homologacije. Tukaj bi se še posebej zahvalila gospe Senalovi, ki je delala na tem dosejo. Čestitamo vam za dosežen rezultat. Potem imamo informacije o, o prometu v realnem času. E, to temo sem vam predstavila v mesecu oktobru. Delegiran akt, e, ki omogoča specifikacije za informacije, prometne informacije v realnem času, je formalizirano znotraj komisije in upamo, da bo sprijet e, v naslednjih tednih, ko boste potem dobili uradno odločitev, kot je predvideno. Mogoče še komentar, glede ene teme, s katero se nismo ukvarjali in sicer eh, rezervacije varnih parkirišč za tovornjake. To je bila tema, eh, ki je bila postavljena v zakonodajnem postopku, vendar pa eh, smo sicer uvedli razprave tako z državami članici, kot tudi z predstavniki podjetij. Organizirali smo izmenjavo mnen in podali informacije odboru TRAN, ter se odločili, da v tem trenutku ni eh, možno obravnavati tega področja, zaradi tega smo se odločili, da zadevo ustavimo, začasno ustavimo, kar ne pomeni, da se ne bomo vrnili na to temo, ko bomo dobili drugačne informacije od držav članic in tudi od eh, gospodarstva, da obstaja trg, ki bi omogočil razvoj takšnega sistema rezervacij parkirišč. Če nakratko povem, eh, na čem še delamo. Informacijski sistemi, multimodalni informacijski sistemi v šestih prioritetnih eh, območjih. Zadnje prioritetno območje od šestih eh, in sicer zelo zahtevno, zahteva zelo veliko različnih podatkov in tudi udeležbo mnogih različnih deležnikov. Začeli smo delati na specifikacijah eh, v tem mesecu. Mi smo prvi sestanek za strokovnjaki iz držav članic v prisotnosti kolega iz sekretarijata TRAN, odbora TRAN, kjer smo začeli razpravo o definiciji problema in potrebami uporabnikov. Te specifikacije eh, mora odgovoriti na vprašanja multimodalnih eh, prometnih eh, podatkov in prometnih podatkov, ki bodo vključeni v programskih orodjih, kot naprimer informacije o možnosti najema Eh, koles eh, na ustreznih postajah ali pa eh, delitev skupnega prevoza z osebnimi vozili. In tukaj imamo stabilni zakonodajni okvir direktive ITS, kar smo želili, želili nekoliko poživiti z delegiranim aktom, ki bo upošteval nove tehnološke rešitve, ampak ne samo nove tehnološke rešitve, temveč tudi Eh, nove akterije, ki se pojavljajo na tem področju iz leta v leto. Eh, delegirani akt naj bi omogočil integracijo od transportnih sistemov in bolj optimalno uporabo vseh zmogljivosti v vseh eh, vrstah prometa. Od neprioritetnih aktivnosti vendar pa ena od aktivnosti v načrtu 24 eh, ukrepov, kjer smo dobili tudi različne pozive gospodarstva in držav članic, je sistem eh, oziroma vprašanje kooperativnih sistemov, komunikacija med infrastrukturo in vozili. To je nekaj, kar pred šestimi leti, ko smo uvedli direktivo in akcijski načrt, eh, še vedno bilo predvsej daleč v prihodnosti, tukaj šlo še samo za preliminarne raziskave. Vzpostavili smo srezno platformo v novembru, ki vključuje različne deležnike iz gospodarstva, kot tudi iz držav članic, kar bi si želeli je vzpostaviti nek načrt, neko strategijo, glede tega, kaj se mora eh, dogajati na področju uvajanja ITS-a. Tečejo tudi že pilotni projekti na tem področju. Vemo, da večina držav članic proučuje možnosti za bolj pametne, bolj inteligentne eh, infrastrukturne sisteme, ki bodo vzpostavili ustrezno kombinacijo z vozili, kar bi izboljšalo zmogljivosti celotnih eh, transportnih sistemov. Tukaj tudi možnost eh, povezave povezanih eh, prometnih sredstev z potrebami uporabnikov, kajti pogosto uporabnik ostaja v vozilo samo zato, ker ne vejo, da lahko spremenijo način prevoza, da lahko uporabijo drugi način prevoza za potovanje naprej kooperativni integrirani prometni sistem eh, pomeni povezavo vseh akterjev v prometnem sistemu z uporabo informacij, ki so na voljo potnikom eh, in voznikom. V poročilu boste videli tudi pregled uporabljenih finančnih sredstev, ker so specifikacije sprejete pred kratkim, nimamo še popolne slike finančnih učinkov uveljavitve na širši ravni. Vendar pa z načrtovanjem v okviru IPE-ja, kjer so Inteligentni pometni sistem je eden od horizontalnih ciljev in skupaj z obzorjem 2020 bomo lahko podprli države članice, ki bodo uvajale ITS e v skladu z specifikacijami. V poročilu, in to bo moja zadnja izjava, v tem poročilu smo si ogledali tudi omejitve, ki jih postavlja eh, direktiva, še posebej dejstvo, da ITS, e eh, tudi če se je na začetku na, našel na eh, cestni promet, eh, skriva v sebi nekaj horizontalnih vprašanj, ki jih je treba reš, rešiti, kar gre, kjer gre za dostopnost do prometnih podatkov. Vedno smo v kontekstu direktive ugotavljali, eh, da je treba resno vzeti vprašanja povezana z varstvom osebnih podatkov, kar smo upoštevali tudi pri pripravi specifikacij. Zdaj gledamo, kako je z stanjem eh, pregleda prometnih podatkov, multimodalnih prometnih eh, podatkov v Evropi. Prav tako smo v poročilu zapisali, da glede na to, da, da se je delegiranje izteka leta 2017, bomo naredili eh, pregled in določili možnosti za izboljšanje direktive, tako da bomo pripravili eh, predloge za spremenjeno direktivo nekje v leto 2017. Eh, trenutno pa smo še pri pripravi eh, presoje vplivov, tako da bi bilo za kaj takega sedaj še prezgode. Je, ja, hvala lepa. Vin Fandenkamp. Uh, voorzitter, Ik neem aan dat het de bedoeling is dat we wat vragen. Gospod predsednik, eh, mislim, da je zdaj čas za vprašanje in odgovore. Kaj ne? Da. Dobro. Najprej bi se zahvalil za zelo jasno predstavitev strani predstavnice komisije. Mi v ELS zelo verjamemo v inteligentne prometne sisteme, so pametni, čisti, inovativni in pomagajo Evropi iti naprej. Mislim, da bo prihodnost eh, Evrope dobro zagotovljena z direktivo ITS. Vendar pa vidnost projektov ni tako velika, prepoznavnost ni velika, mogoče sam ne berem pravih publikacij ali uh, ne obiskujem pravih spletnih strani. Ampak mislim, da bi lahko več naredili na prepoznavnosti in pa na rezultatih. Mm, zdaj sem že pri drugem vprašanju. Ali ni Evropska unija prepočasna na tem področju? Vidim, kaj se dogaja v Indiji in na Kitajskem. Tam zelo hitro reagirajo, ko gre za nove projekte, hitro ustvarjajo povezave. In uh, zanima me, ali ni v Evropi sprejmanje odločitev predolgo. Pa še vprašanje glede Galileja, kakšna je povezava med projekti ITS in oddelkom komisije, ki se s tem ukvarja, in pa napredkom pri Galileju. Pa še vprašanje glede Google, eh, to je zelo dobro znano. Oni se hitro vključijo v vse. Prejšnji teden smo sprejeli resolucijo o njih, torej o podjetju Google. In eh, zanima me, ali ima predstavnica komisije eh, kaj povedati v zvezi s primerom Google. Govorili smo o varstvu podatkov, ampak to lahko pustimo tudi ob strani. Pa še evropske cestnine pred nekaj tedni smo obiskali transportno podjetje na nizozemskem eh, in videli, da imajo še vedno pet različnih eh, nalepk za cestnine. Pa še povezovanje avtomobilov. Eh, tehničen napredek je veliko hitrejši od sprejemanja odločitev. Nam lahko poveste, kaj v zvezi s tem? počasno sprejmanje zakonodaj pravzaprav upočasnjuje napredek. Hvala. Ismail Ertug. Ja, tudi z moje strani najprej najlepša hvala za poročilo o uvajanju oziroma izvajanju direktive. Požetek je bil zelo informativen, marsikaj se je slišal tudi zelo dobro. Imam pa še eno vprašanje glede priprave poročila o izvajanju. Tam sem namreč ugotovil, kar zadeva informacijske storitve in storitve rezervacije za varna po parkirišča za tovornjake in druge komercialna vozila. Ni nobene potrebe po delovanju v naslednjem obdobju, tako pravi poročilo. In to je tisto področje, kjer imamo največje težave, kajti v Evropski uniji, sploh v, v tranzitnih eh, državah, nimamo več prostora za nove tovornjake na parkiriščih eh, in to opažam tudi, ko se vozim po nemških eh, avtocestah, tako da vidimo, kako tovornjaki parkirajo že na ustavnih pasovih, zaradi tega, ker na parkiriščih preprosto ne dobijo več mesta. Zato bi bilo še toliko bolj pomembno, da zagotovimo nadaljni razvoj teh sistemov in da pri tem uporabimo inteligentne prometne sisteme. Zakaj eh, komisija meni, da v naslednjem obdobju eh, tukaj ni potrebe po delovanju? To sem opazil. Zdaj pa gizine majsne. Ja. Uh, thank you. I'm going to do it in English. Um, Bom v angliščini. Dejali ste, da želite pospešiti uh, uvajanje ITS. Mislim, da vsi podpiramo ta prizadevanje, da se da so nekateri deli Evrope hitri pri uvajanju, drugi nekoliko zamujajo, to vemo. Preprosto vprašanje, kje potrebujete našo podporo, še posebej podpore, potrebujete našo podporo ali potrebujete delegirane akte za to, da pospešite zadeve. Eden od delegiranih aktov je tisti, ki ga imamo lahko podpremo samo tisto, eh, za kar nas prosite. In tretje vprašanje je zelo enostavno in pomembno za nas, liberalce, kako je z varstvom podatkov. A vse čas posodabljate te zadeve? Euh, hvala lepa in hvala lepa komisiji za predstavitev. Imam strateško vprašanje glede te teme. Po tej predstavitvi smo videli, da uporaba SDI-jo v transportu glede infrastrukture in pa storitev pomeni zelo znaten delež tega enotnega digitalnega trga. Napak no, smo se pohvalili številimi tudi s komisarjem Ševčevičem in to, ne vem, če je torej dejansko pomemben element digitalnega trga kako je s tem um, eh, STI elementom in pa enotnim digitalnim trgom. Kako to vključiti, me zanima. Ali se to že pretvarja v zakonodajne akte in pa kako je to poštevano na finančni strani. Naj podam primer. V mehanizmu za povezovanje Evrope CEF imamo posebne ovojnice po posamečnih temah. Transport, eh, digitalizacija in pa energetika kot ste dejali, imamo potem tudi horizontalne prednosti naloge. Če potem isto poglavje prioritet uh, damo na več delov, pridemo do bolj specifičnih številk, ampak kako je s tem um, TSI sistemom? Ali je to v transportu, ali v digitalizaciji, ali v horizontalni strani, ali kako? In potem še to, kdo bo te STI vključeval v enotni digitalni trg. Vidimo, kako pomembna je ta tema tudi za digitalizacijo. Razvoj infrastrukture in pa razvoj storitev je zelo bistven. Torej, kdo potem to spravi v prakso, me zanima. In kaj se tukaj lahko uh, naučijo v transportu in kako med sebojno povezati transport in pa digitalizacijo. Uh, Glede Google smo slišali to vprašanje, ki je um, nastošno smelo za digitalizacijo, ampak se navezuje tudi na veliko drugih vprašanj, vse posredno. Tukaj pri STI-jih imamo določeno avtonomno transportno politiko. Ja, ampak ali ni to nekoliko um, ločeno od digitalizacije na ravni evropskih institucij? To se sprašujemo včasih, kajti. nisem slišal komisarja govoriti o tem, kako naj bi torej uh, tehnično in pa pravno te stvari izvedli. Torej, kako bi te stvari med seboj povezali. Tega do zdaj še nisem slišal. Naj še enkrat povem, transport je nekaj čisto ločenega od digitalizacije, kaj ne? Ampak se nam pa zanima, če je to tako, kako bomo potem torej povezali transport in pa digitalne stvari v evropski politiki. Hvala lepa, Werner Kudn je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi za to poročilo o direktivi, ki zdaj prehaja v politično razpravo. Predstavnica komisije je zelo formalno in abstraktno predstavila uvajanje te direktive. Na mnogih področjih v gospodarstvu in notranjem trgu ugotavljamo, da nismo zelo kompatibilni, da gre za neke vrste trganko, sestavljanko. Če si pogledamo proizvodno in kompatibilnost med posameznih eh, sistemov, je to nek patchwork. Ko govorimo o eurovinjeti in pravimo, eh, da jatve na osnovi uporabe cest in drugih eh, načinov prometa. Tudi tukaj nimamo kompatibilnosti. Veliko razpravljamo o tehničnem področju, kakšne napetosti, kakšne signalne naprave lahko uporabimo, kako bomo eh, vključili NTS in podobno. Zdaj pa smo prišli do točke, ko smo v podobno težki situaciji pri inteligentnih prometnih sistemov ki jih lahko uporabljamo v mnogih državah članicah. Še dobro se spomnim eh, razpravo, razprave o cestninskih sistemih v Evropi, ko so strokovnjaki sedeli tukaj spredaj in nas poskušali prepričati, da je najboljši ravno njihov sistem, ali je bil to francoski kolik, ekolek, ali nemški ali kakršnikoli drugi sistem. Najbolj pameten, najboljši sistem. In to je tisti velik problem, s katerim se soočamo v Evropi. In tukaj moramo zadev, se zadev resnično lotiti. Tudi z investicijskim programom, ki bi bil naj zdaj na voljo. Več kot 8 milijard smo investirali v Galileo. 30 satelit je mm, bil izstreljen iz Dominik eh, francoske Gvajane, iz eksteritorijalnega moča eh, v orbitalno postajo. In imamo popolno pokritost. Lahko povemo kmetom, kaj lahko sejejo, lahko spremljamo vsakega posameznika, če je to spremljivo z vidika varstva osebnih podatkov ali ne. In to se mi zdi pomembno, da se komisija poveže s skupinami strokovnjakov v državah članicah in se vpraša, zakaj ne vzpostavimo skupino predstavnikov proizvajalcev velikih sistemov, naprimer Alstom, Siemens, Bombardier in ostalih. Airbus je zelo dober primer. Nikoli ne bi mogli američanom konkurirati z njegovim Boeingom, če se tukaj ne bi spravili skupaj. In to je pozitiven primer za koordiniran delovanje Evrope. Zato bi predlagal tako sodelovanje. Poskrbeti za to, da bodo ti sistemi kompatibilni, povezljivi. Jaz se, se ne javljam pogosto, zato pač zdaj govorim nekoliko dalje. To mu namreč moram povedati. Delamo razdrobljeno in govorimo o velikem eh, podnebnem vrhu v Limi večina izpustov CO2 prihaja iz prometnih zamaškov in iz cestnega prometa, ki se konča pri iskanju parkirnega prostora. In tega se moramo lotiti. To so zadeve, ki morajo postati kompatibilne. In to bi lahko povedali tudi komisarki Bulc. To je tema, s katero se moramo soočati. Samo tako bomo ostali konkurenčni in zmogljivi. In se upravičujem, če sem predolgo govoril. Ja, hvala lepa. Nič hudega, saj smo se zabavali in eh, časa smo imeli. No, moral sem se tega znebiti po vseh teh eh, razdrobljenih razpravah, ki jih vodimo. Ja. Kjedos. No hvala, gospod predsednik. In hvala komisiji za to odlično predstavitev. No, tukaj imam podoben problem kot prej kolega Kampio. Glede ITS je Evropa nekoliko počasna, nekoliko zaostaja. Mislim, da moramo vedeti, da imamo tukaj veliko strokovnega znanja, naprimer glede gradnje avtomobilov, imamo tudi odlično infrastrukturo v Evropi. Ampak vseeno, veliko podjetij sedaj um, želi preizkusiti nove zamisli, ampak marsikaj se dogaja v bistvu potem bolj v Aziji, v Ameriki, na Kitajskem. V Evropi pa se novih idej ne preizkuša tako zelo pogosto sedaj imamo ta predlog komisije, da bi imeli boljšo zakonodajo, smart regulation, v redu. Ampak vendarle, ali se vam ne zdi, da imamo določene zakonodajne ovire, ki jih moramo tudi premagati, če želimo poskrbeti za to, da bomo spodbudili podjetja k temu, da bodo inovirali eh, ti podjetniki v Evropi, ne pa ki druge? Ali imate kakšne predloge zakonodaje, s katerimi bi to izboljšali? potem naprej. Ta pametni transportni sistem, kje smo trenutno, glede na primer Ameriko ali pa Kitajsko. Hvala. Hvala lepa, Dieter Koh je naslednji. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam imam vprašanje za predstavnico Evropske komisije. Zanima me povezava med inteligentnimi prometnimi sistemi in elektronskim čezmejnem sistemu za eh, nakup vozovnic? Ali imajo kakšne specifikacije na tem področju? Eh, kako poteka delo pri tem? Hvala lepa. Zahvaljujem se za predstavitev Evropske komisije in hvala, ker ste me omenili v vašem poročilu. Nekaj bi pripomnila k hitrosti dela na Ekoru delamo, smo delali tri leta. Pripravili smo tudi eh, poročilo v imku in tran. Gospod Koh je sodeloval kot soporočevalec in se je ukvarjal z različnimi konkretnimi temi, s pripravo infrastrukture in podobno. Lahko samo potrdim, da je to delo zelo kompleksno sodelovanje med Itre, Imko in Elibe je bila tukaj zelo intenzivna, kajti javnost eh, takšne sisteme sprijema sploh, če rešimo vprašanje varstva osebnih podatkov pri uporabi teh sistemov. V okviru sistema e-call smo strani Evropskega parlamenta ta sistem podprli in javnosti tudi ustrezno predstavili, kako koristni so lahko takšni sistemi. Drugo vprašanje se nanaša na udeležbo držav članic. Tudi države članice morajo biti ustrezno pripravljene na uporabo tovrstnih sistemov. To priložnost bi izkoristila za to, da se vsem kolegom zahvalim za opravljeno delo. Hvala lepa. In še nekdo je na vrsti, jaz, ki imam tri vprašanja. Najprej glede parkirnih prostorov za tovornjake. Takrat, ko je predstavnik tovornjakov, tovornjakarjev imel predavanje tukaj, glede tega je bil proti. Argumentirajo s tem, da v Nemčiji manjka 20 tisoč eh, parkirnih prostorov. O, če bomo zdaj uvedli gigalinerje, potem bo ta gigaliner zauzel dve parkirni eh, mesti. Zato je bil ta predstavnik eh, tovrnjakarjev proti. Potem se je njegovo mnenje spremenilo, zdaj je za. Ampak dogovorili smo se za omejitve glede delovnega časa in časa mirovanja, ampak če, eh, če nima vloge, kako s tem ravnamo in bomo še ukrepili ta problem z gigalinerji, da pa tukaj ni potrebno ravnanje, to se mi zdi nesmiselno. Potem pa imamo tukaj povezavo Airbusa in eh, hitrih vlakov. Želim si eh, hiter vlak, ki bo deloval kot eh, dopledeker, kot eh, TGV, ki ima eh, enako eh, nagibno tehniko kot italijanski in ima natančnost švicarskih vlakov. Ampak tukaj imamo zelo veliko različnih tehnologij. Eh, In potem eh, nastopamo proti Siemensu in ne vem komu eh, na trgu in potem se kdo drugi smeje in ne mi. Seveda se zavedam, da je gospodarstvo na strani diverzifikacije E, zato pa tudi nimamo nobene lokomotive, ki bi lahko vozila po vseh e, progah e, po Evropi. Masi kdo tukaj zasluži veliko denarja za Evropo samo in njeno povezanost pa je to katastrofa. Kar pa zadeva <clears throat> nakup vozovnic, tudi to je nujno potrebno, multimodalni sistem nakupa vozovnic. Vemo, da tukaj nimamo povezave, mnogi ne vejo niti kako lahko validirajo svoje vozovnice, ponekod potisneš karto noter in dobiš tempel, pri drugi jo moraš potegniti ven, da je zadeva potrjena, potem se je treba nekje prijaviti, drugi ne. In uh, zdaj so v Nemčiji zvišali ceno uh, za vožnjo brez eh, vozovnice, ljudje pa niti ne vejo, kako lahko validirajo svoje vozovnice. Zato je treba to vprašanje nujno rešiti. Zdaj imate pa še 10 minut za odgovore in potem. Uh, pa lahko greste po božičnih nakupih. Hvala. V desetih minutah je ne mogoče odgovoriti na vsa ta vprašanja, ampak potrudila se bom in res cenim vsa vprašanja, ker to kaže na vaš eh, interes za ITS. In eh, to nam je gotovo skupno, ta interes za ITS. Skušala bom eh, vprašanja porazdeliti v skupine in bom videla, kako dobra sem pri upravljanju časa. Gospod Van de Kamp je, je, je začel s prepoznavnostjo sistema ITS. V zadnjih nekaj letih smo jasno povedali, da ko govorimo o čezevropskih prometnih omrežjih in infrastrukturi, mora ITS biti sestavni del vsega tega. In eh, zato smo eh, v uredbi TNT ustrajali pri členu, ki se nanaša predvsem na to. Nekaj časa je še potrebnega eh, in vedno je potreben čas, da eh, se določeni infrastrukturni projekti prepoznajo. Najprej omenjamo neinteligentne sisteme, potem šele inteligentne. Mislim, da je ceneje vse skupaj eh, obravnavati. Videli boste, da je mm, pristop zdaj drugačen. ITS se vse bolj vključuje tudi v druge projekte in uh, druga področja prometa. Z veseljem vam bom zagotovila informacije in publikacije na to temo, tako da boste imeli dovolj informacij na voljo. Nekaj vprašanj je bilo tudi v zvezi z elektronskim poviranjem cestnin in uh, v zvezi s tehnologijo Galileo in v zvezi z odnosi med Galilejem in uh, ITS. Imamo posebno zakonodajo za popiranje cestnin, uh, pravzaprav je to cel sklop zakonodaje in to je tema, ki uh, se še vedno ne uveli želeli kot komisija. Radi bi sistem, ko bomo imeli en elektronski sistem, na katerega se lahko uh, priključiš kjerkoli v Evropi. Gre predvsem za tovornjake, eh, pa tudi za voznike osebnih avtomobilov, ki so zdaj soočeni z zelo različnimi sistemi. Eh, vendar pa je treba o tem govoriti ne samo z državami članicami, ampak tudi z drugimi akteri in težko je eh, doseči soglasje. Tukaj parlament lahko pomaga. Vašo podporo potrebujemo zato, da bomo spodbujali koncept uporabe tehnologije. Eh, da bomo na ta način olajšali potovanja po Evropski uniji. Nekaj vprašanj je bilo tudi v zvezi z varnimi parkirišči. Gospod Ertuk je to vprašal, pa tudi predsednik. Naj spomnim, da to, kar smo vključili v direktivo, je zadevalo predvsem Eh, varna parkirišča in informacije, ki morajo biti na voljo v teh parkiriščih. Šele na drugi stopni govorimo o možnosti rezervacije. Imamo delegiran akt o, o informacijah in poleg tega komisija državam članicam tudi pomaga o, eh, s tem, da skušamo zagotoviti enoten evropski portal, kjer eh, lahko vozniki najdejo informacije o parkiriščih. Eh, pri parkiriščih gre tudi za njihovo kapaciteto in upam, da bo dobro delujoč evropski eh, sistem informacij o parkiriščih omogočil boljšo uporabo. Države članice pogosto trdijo, da imajo na enem koncu Eh, prosta parkirna mesta, na drugem pa je parkirnih mest premalo. Torej, zanesti se bomo morali na uh, politike držav članic, glede tega, kako bodo one urejale razporeditev in upravljanje parkirišč za tovornjake. Rada bi odgovorila še na vprašanje gospe Meissner in spomnila, da imamo že tri, skoraj štiri delegirane akte ki so že bili sprejeti, v tem trenutku pa pripravljamo še petega. Gospod Rike je postavil vprašanje o tem, kako integriran je ITS sistem v večjo eh, strategijo, širšo strategijo. ITS je bil del digitalne evropske strategije eh, v okviru prejšnje komisije v trenutnem okviru pa tudi razpravljamo o tem in, kot je rekla komisarka, pripravljamo delovni program za naslednje leto. To bo delovni program Evropske komisije, o katerem boste eh, razpravljali v kratkem. Kot del tega programa mi predlagamo zakonodajni predlog o dostopu do eh, potovalnih informacij. Ta dostop naj bi bil odprt. Bilo je tudi nekaj vprašanj v zvezi z razlikami med Evropo in drugimi deli sveta, kar se tiče napredka. Nekateri ste tudi trdili, da evropska zakonodaja pogosto eh, blokira napredek. Eh, težko bom to pokomentirala, ampak eh, pravzaprav mislim, da če si ogledamo tako zapleteno in občutljivo tehnologijo, kot je transportna tehnologija, moramo pri tem upoštevati tudi druga občutljiva vprašanja, naprimer varstvo podatkov. E, to je povezano z vsakim e, delegiranim aktom, ki ga pripravljamo in pri vsakem smo se posvetovali z nadzornikom za varstvo podatkov. Potem imamo tudi različne sisteme, imamo e, skupino strokovnjakov, ki proučuje vprašanje varstva podatkov in odgovornost. Vemo tudi, da mm, bo prišlo tudi do pomembnega vprašanja o čezmejni odgovornosti, ko si bomo ogledali korporativne sisteme. In zato smo se dela lotili ne samo zakonodajnim predlogom, ampak s tem, da smo vključili Eh, tudi vse eh, akterje in zainteresirane strani, ki se spoznajo na ta vprašanja. To je tudi pomemben element, ki ga je treba upoštevati. In eh, pri korporativnih sistemih moramo to upoštevati. Če si ogledate vprašanja, ki so bila postavljena gospodu Oettingerju in gospodu Ansipu, v zvezi z digitalno tehnologijo, potem boste videli, da bodo ta vprašanja pomembna tudi za inteligentne prometne sisteme. Naprimer, vprašanje čezmejnega dostopa do storitev. To vprašanje in s tem odgovarjam na vprašanje gospoda predsednika. Tudi to vprašanje moramo proučiti, ko govorimo o dostopu do potovalnih storitev uh, o dostopu do kupovanja vozovnic prek spleta, uh, potem dostop do um, eh, spletnih strani vozovnic, preverjanja cen. In ravno zato gre pri zakonodajnem predlogu, ki je zdaj v zaključni fazi. Za zaključek pa naj povem še naslednje kar se tiče dostopa do informacij, tukaj bi povedala, da smo videli primer eh, Londona, eh, ta primer ste omenjali tudi v pogovoru s komisarko. To, kar se je tam zgodilo, je bilo naslednje. Eh, promet oziroma prometni sektor v Londonu se je odločil, da bo dal na voljo vse prometne informacije, torej glede vseh vrst prometa, Te informacije so zdaj na voljo širši javnosti. In eh, zato je potreben razvoj novih orodij, novih informacijskih eh, tehnologij. In to bo ljudem pomagalo pri osebnih odločitvah, ko se odločajo za promet. Zakaj se mi nismo odločili, da bi vse podatke dali na voljo vsem, brez kakršnih koli pogojev, na povsem odprt način? Eh, Torej, razlog je zato, ker prihaja tudi do težav pri potovanjih in te težave so povezane tudi s tem, da v določenih sektorjih eh, še ni dovolj pripravljenosti, da bi eh, delili potovalne informacije in prometne informacije z vsemi. To bi radi izboljšali z novim zakonodajnim predlogom. Pa še zadnji komentar v zvezi z e-kolom. To je zelo zapleten predlog, mogoče eh, tudi ne prihaja vedno v pravem času, ampak oziroma, da nekatere države zaostajajo, vem, ampak države potrebujejo čas. Eh, Ikol je prvi tak eh, primer sodelovanja, ki temeli na podatkih iz vozil, ki se prenesejo eh, Eh, službam za nujno pomoč in drugim akterjem, ki lahko pomagajo v nujni situaciji. Hvala. Ja, vielen Dank. Für... Najlepša hvala najprej za predstavitev in potem še za odgovore na vprašanja. In s tem zaključujemo ta del današnjega sestanka. Zunaj imamo majhen božični sprijem, na katerega ste vsi prisrčno vabljeni. Danes popovdne v 15. je pa nadaljujemo eh, z predstavitvijo prometni dostopnosti in povezanosti srednjih in vzhodnih držav članic Evropske unije. Hvala lepa.